Kolegice in kolegi, prosim, sedite na svoje mesta. V naši sredi pozdravljam komisarko Vestager, s katero bomo imeli strukturiran dialog. To je naš prvi strukturiran dialog v letošnjem letu. Sledi našemu vsega, glasovanju februarja o ko politiki konkurenčnosti. Poteka pa ta razprava tudi na žalostni dan prvi obletnici grozovitih terorističnih napadov tukaj v Bruslju. Imeli smo komemoracijo v plena, predplenarno tvorano. Komisija je tudi sedaj sprejela predlog direktive za pooblastila organov za varstvo konkurence v državah članicah, da bolj eh, je lahko odigrajo svojo vlogo, ko gre za varstvo enotnega trga. To je nekaj, nek dosje, ki smo ga stežka pričakovali. Spomnite se, da smo imeli javno predstavitev. Tukaj gre za dosje, na, za katerega velja soodločanje in dosje, ki je pomemben za delovanje enotnega trga. Mi pozdravljamo torej ta predlog in hvala komisarki za vse delo in za napore, da nam predstavite ta predlog. Sedaj kar dajem besedo komisarki, potem pa bomo imeli tako kot običajno vprašanje in odgovore. Margaret, izvolite. Najlepša hvala. Hvala tudi, da ste omenili ta žalostni dan. Točno pred enim letom so pretresli Brusel teroristični napadi. Mislim, da je pomembno narediti si vzeti si nekaj odmora in premisliti o vseh ljudeh, ki so izgubili življenje, njihovih družinah, pa tudi o tistih, ki so bili prizadeti, ki jim je treba še pomagati. Mi kot evropski državljani, države članice in evropske institucije bomo še naprej sodelovali med seboj v boju proti terorizmu. In si bomo še naprej prizadevali za mir in svobodo. Čez tri dni bomo proslavljali 60. obletnico rimske pogodbe. Ta je postavila temelje za odlično sodelovanje, veličastno sodelovanje, pa tudi postavila temelje za enotni trg. Vem, da ste tudi vi zavezani k temu, da skupaj zagotovimo izvajanje zakonodaje na eh, področju eh, konkurenčnosti v korist potrošnikov vse Evropi. Tako da imajo oni dostop do kakovostnega blaga po spremljivih cenah. Ampak izvajanje teh pravil seveda ni samo na plečih komisije. Ravno obratno v obdobju od 2004 do 2014 je 80 odstotkov vseh odločitev, ki so se nanašale na varstvo konkurence, bilo sprejetih na nacionalni ravni. To je impresivna številka. To kaže na to, da potrebujemo eh, nacionalne organe za varstvo konkurence, ki imajo svoje, eh, svoja pooblastila in ki lahko se borijo za delovanje skupnega trga in ustvarjanje novih delovnih mest. Hvala predsednik za prijetne besede na začetku. Kajti komisija je ugotovila, da moramo imeti dvojno podlago zakonodajno, da moramo sodelovati s parlamentom, z predstavniki voljivcev v vseh državah članicah, da se pogovorimo o in zagotovimo, da bodo nacionalni organi za varstvo konkurence imeli vse potrebna orodja za to, da bodo na učinkovit način zagotovili izvajanje zakonodaje EU na področju eh, konkurence. Tako da, če bo nekdo deloval v eni državi članici v neskladju z pravili, ne bo morala druga država članica sprejeti kazanskih sankcij. V letnem poročilu o konkurenci, ki ste ga sprejeli prejšnji mesec, komisija predlaga novo zakonodajo, ki bo, dal, ki bo zagotovila nacionalnim organom za varstvo konkurence potrebna pooblastila. Ta predlog je sedaj pred nami. Hitro smo ga pripravili v komisiji. No, pravzaprav se stvar že nekaj časa eh, traja. Začeli smo z javnimi posvetovanji in ta so pokazala, da niso samo nacionalni organi, ki morajo imeti ustrezne orodja, temveč, da tukaj gre tudi za gospodarstvo, za potrošnike, ki podpirajo naše napore. To, kar v tem predlogu poskušamo skupaj z vami narediti, je, zagotoviti, da nacionalni programi varstva konkurenčnosti bolje delujejo, tako da podjetja vedo, kako jih bodo obravnavali, če bodo eh, ustanavljala kartele. Želimo tudi zagotoviti tako denar, kot tudi ustrezne strokovnjake tem organom, da bodo lahko upravljali svoje delo tako, kot je treba. Tudi pravne zagotovila za neodvisno odločanje jim moramo dati, tako da ne bodo na nje vplivali politiki ali vlada, temveč, da bodo odločali na podlagi dokazov, dejstev in sodne prakse. Ta predlog bo tudi odpravil težave, ovire, ki preprečujejo tem organom danes, da določijo kazni. Ko bo to izboljšano, bodo podjetja dvakrat premislila, ali kršiti pravila ali ne. Z velikimi pooblastili so seveda povezane, je povezana velika odgovornost vsi organi za varstvo konkurence morajo svoja pooblastila ustrezno izvajati, pri tem morajo spoštovati tudi pravico podjetij do obrambe. Torej, do konca dolgega postopka bomo, upam, zagotovili potrošnikom po vsej eh, Evropi, da lahko imajo koristi od konkurence, da enotni trg ustrezno deluje in da dobro deluje. To pomeni boljše cene, več eh, izbire in seveda tudi več delovnih mest. Poročilo postavlja tudi vprašanje, kako lahko pravila o konkurenčnosti pomagajo kmetom za to, da ustvarjajo eh, primerni dohodek. Ta pravila ne znižujejo samo cen za potrošnike, temveč urejejo trge, od katerih je, so kmetje odvisni. Letos je Evropsko sodišče že sprejelo odločbo v zvezi z kartelom za eh, fosfate, ki se uporabljajo v eh, živilski krmi naložilo je kazen 175 milijonov evrov vsem udeleženih. Isto velja tudi za združevanje podjetij, zlasti na področju pesticidov in semen. Na mesto šestih podjetij naj bi po zadnjih prizadevanjih eh, sektorja imeli tri velika podjetja. Zelo natančno bomo ta postopek združevanja spremljali, da ne bodo potrošniki in veliko krat so to kmetje potegnili krajši konec. Najprej nas morajo ta podjetja prepričati, da ne bodo umetno vzdrževala cen in da ne bodo zaradi njih druga podjetja eh, nehala iskati nove proizvode, ki so varnejši tako za kmete kot za okolje. Prihodnost eh, evropskega kmeta seveda ni samo v rokah komisije. Veliko tudi sami kmetje lahko naredijo, da bodo njihove proizvode, kmetije delovale bolj dobičkonosno. Zlasti bodo to lahko naredili, če se bodo povezovali. S članstvom v organizacijah proizvajalcev lahko predelujejo, skladiščijo in distribuirajo skupno svoje proizvode. Na ta način bodo nekaj prištedili, dodali vrednost na trgu in verjetno ustvarili tudi boljši prihodek marsikje. Če bodo to delali na dovolj široki osnovi, bodo eh, kmetije postale bolj odporne, bolj eh, vzdržne in istočasno bo to pomenilo nižje cene za potrošnike. Zato smo pred enim letom pripravili smernice za kmete, ki proizvajajo olčno olje, govedino in industrijske rastline, da izkoristijo možnosti za večje sodelovanje med njimi in večjo eh, učinkovitost. Komisar Hogan in jaz sodelujeva zelo tesno, da bi ugotovila, kako bi poenostavili eh, ta pravila za kmete in kako bi ta pravila lahko bolje delovala. Sedaj pa še nekaj besed o državnih pomoči. pomoči. V zadnjih nekaj eh, letih je komisija pripravljala zahteve za odobritev državne pomoči. Eh, uredbo o splošnih eh, blok izjemah bi želeli pregledati. Eh, Ugotovili, pripravili smo tako imen semafor, scoreboard in ta kaže dobre rezultate. Skoraj da eno tretjino izplačanih državnih pomoči leta 2013 je vnaprej bilo odobreno strani komisije. Takšnih je sedaj samo 4 odstotke. 4 odstotke državnih pomoči mm, je najprej treba odobriti, ko gre za komisijo in šele potem jih lahko države izplačajo. No, začeli smo eh, s, na majhno, sedaj smo pokrili majhna letališča in upam, da bomo ta, eh, to številko še naprej lahko zmanjšali upajmo, da bo na učinkovit način potem moč eh, zagotavljati državno pomoč in nadzor. Seveda moramo tudi eh, povedati vsem zainteresiranim, kje javna sredstva niso kot državna pomoč eh, dobrodošla. Lani poleti smo posebno obvestilo objavili, kjer določamo to, kaj je državna pomoč in kaj ne, kje se komisija ne umešava. Kot primer smo vzeli celo vrsto odločitev in pokazali, kje so investicije v lokalno in infrastrukturo, nekaj, kar ni državna pomoč. Gre naprimer za posodobitev majhnega nizozemskega pristanišča. Uporabniki tega pristanišča so lokalni kmetje ali pa šlo je za investicijo v, na nemškem otoku Föhr, ki skrbi oziroma ki pomaga 8000 ljudem k boljšemu, eh, boljši kakovosti žive, eh, življenja. Torej, moramo ocenjevati tiste državne eh, pomoči, ki lahko ogrozijo konkurenčnost, dru, druge pa enostavno države članice same določijo. Torej, če ne ogrožamo konkurenčnosti, potem bodo države članice lahko ulagale v projekte, ki so pomembni in to lahko države članice bolj učinkovito naredijo same. Mi se bomo osredotočili na tiste primere, ki negativno vplivajo na konkurenčnost, naprimer eh, podpora selektivnim davčnim olešavam države članice. Namreč tukaj porabljajo javna sredstva, zato moramo tudi mi zagotoviti, da to ne škodi eh, konkurenci. Seveda, vlade, če hočemo, da jih bomo nadzorovali, nam posred, morajo posredovati več informacij. Zaradi tega imamo sedaj mejno vrednost vsaka državna pomoč v znesku do pol milijona evrov mora biti objavljena na spletu, tako da imajo vsi v pogled. Več kot 1700 eh, dodelitev državnih pomoči v obliki nepovratnih sredstev je že bilo objavljenih na spletu, torej sedaj lahko nadziramo porabo javnih sredstev. Vsaka shema za državne pomoči, ki ima vrednost 150 milijonov evrov na leto, je nekaj, kar je treba ocenjevati, da vidimo, ali je dala ustrezne rezultate. Države članice sedaj ocenjujejo 33 takšnih schem oziroma ureditev v vrednosti 38 milijard evrov na leto. Odgovorni smo za to, da nacionalnim organom Eh, omogočimo, da bodo upravili svojo, svoje naloge na področju varovanja konkurence. To delamo skupaj z državami članicami, na skupni bazi pa tudi na individualni bazi v obliki partnerstv, tako da državne pomoči ne bodo ogrozile konkurenco. To je tudi osnova za predlog, ki ga je komisija sprejela danes s pomočjo katerega želimo zagotoviti ustrezna pooblastila nacionalnim organom. To je zamisel, ki ste jo vi kot odbor vse čas podpirali, zato sem vesela, da bo Evropski parlament imel pomembno vlogo pri uresničevanju te pobude. Seveda bom z veseljem se pogovarjala z vami tudi o posameznih določbah tega eh, predloga, pa tudi o drugih zadevah, ki jih bodo danes omenili. Hvala. Hitro in učinkovito smo delali pri tem predlogu. Včeraj smo ga dodelili posameznim poročevalcem oziroma eh, političnim skupinam. Upam, da bo konkretni poročevalec ali poročevalka za ta dosje čimprej določena, tako da bomo dobro opravili svoje delo v svezi s tem dosjem in drugimi vprašanji. Markus Ferber je predsednik delovne skupine za konkurenčnost, zato dobi prvi besedo. Hvala, gospa komisarka, veliko sreče in čestitke za ta predlog, za katerega smo se mi v našem odboru zelo zauzemali, ko gre za delo nacionalnih organov za varstvo konkurence. Tudi mi smo ugotovili, da tukaj obstajajo zelo velike razlike v kakovosti dela med njimi. O treh temah bi govoril. Prvič Madeira, generalni direktorat za konkurenco, je avtonomni regiji Madeira omogočil poseben eh, režim obdavčitve z zelo nizkimi davčnimi stopnjami. Sam sem to proučil in ugotovil, da Madera deluje tako kot Bahami in Panama. Leta 2020 naj bi preverili ta režim. Zanima me, ali boste tukaj obrali drugačno stališče kot do sedaj. Drugič, mednarodna dimenzija prava na področju varstva konkurence. Komisija je sklenila sporazum za Kanado, ki je podoben Eh, sporazum o Švici, ni pa še bil ta ratificiran in sprašujem, zakaj Kanada še vedno ni ratificirala tega sporazuma in kaj lahko naredimo, da ga bo. Tretja tema. Generalni direktorat za konkurenco je lani sprejela nekaj problematičnih odločitev šlo je za vprašanje, ali in v katerih primerih je dokapitalizacija bank eh, možna iz eh, državne pomoči. Zaradi teh odločitev je prišlo do tega, da orodja, ki so bila predvidena za reševanje bank, niso mogla biti uporabljena. Februarja letis je Evropska centralna banka sprejela poročilo o monetarni uniji in ugotovila, da je treba na novo domisliti, premisliti o eh, zakonodaji na področju konkurence, ko gre za preventivne ukrepe v finančnem sektorju. Boste upoštevali to zahtevo Evropske centralne banke? Hvala. Uh, kar zadeva prvo vprašanje v zvezi z Madejro. Ta zamisel imeti neke vrste prosto uh, uh, območje je seveda nekaj, kar je predlagalo območje samo. Tu je treba opoštevati pravila o državni pomoči in pravila glede na informacije, ki smo jih dobili, smo sedaj v stiku z portugalskimi organi in oblastmi, da ugotovimo, kaj se dejansko tam dogaja. Istočasno pa gre morda za pomoč, ki ni državna pomoč in za izogibanje plačilu davka. To je seveda stvar, ki jo morajo proučiti davčni organi. Torej, istočasno je treba obe področji proučiti. Bomo videli, kaj bo, ampak vsekakor komisija že začenja zastavljati vprašanja. Druga generacija sporazuma o sodelovanju z Kanado, no veseli smo, da je konec pogajan. V naslednji fazi bo svet moral ta sporazum podpisati in ga poslati parlamentu. Vesela sem, da vam je všeč in vesela sem, da ste izvajali pritisk za to, da se čim prej sklene ta sporazum. Potem, kar zadeva banke in jamstva za depozite in scheme. To te scheme zagotavljajo, da če imate depozit v vrednosti 100 tisoč evrov, imate jamstvo, da boste do tega denarja tudi prišli. Ampak malo je sodne eh, prakse, ki bi kazala, da je to čisto zasebni mehanizem. Ne more se taj komisija odločati o tem, kako se ta sredstva upravlja, ampak morajo biti v zasebnih rokah. Če gre za državna sredstva, potem je tukaj že treba upoštevati pravila za področje varovanja eh, konkurence. To so pomembni skladi in sredstva. Nimam najnovejših podatkov, ker to pač ni moj, v moji pristojnosti, kako ti skladi za jam, jamstveni skladi delujejo. Žal. Um, no, actually, start the clock at the beginning. So Ure nismo zagnali od začetka, zato vam ni preostalo več časa. Prvoš Berez. Si, uh, No, hvala, gospa komisarka. Pri zadevi Apple se je irska vlada pritožila na odločbo in Apple je izpodbijal 14 točk odločbe komisije. Zdi se, da se tukaj začenja dolga bitka in mogoče bi bilo koristno, da bi parlament obvestili o tem, kje smo zdaj, na, na kateri točki in kako se bo postopek nadaljeval. Na to algoritmi umetne inteligence, Google. Prejšnji teden ste v Berlinu izrazili svojo zaskrbljenost zaradi tega vidimo, da se podobne skrbi porajajo tudi v Združenih državah Amerike in dobro bi bilo vedeti, kako predvidevate, da boste ukrepali pri eh, tem vprašanju tveganja umetnih um, cen pri uporabi programov uh, eh, Google in Apple. Zgleda na prvi pogled, da gre predvsem za sredstva in vire, vendar pa nam gotovo lahko date že kaj podatkov o slabih praksah, ki uh, se tu skrivajo. Hvala. As you, as you said... Kot ste sami povedali, sta se tako Apple kot tudi druga firma, o kateri ste govorili, pritožila. Seveda bo sodišče tisto, ki bo odločilo, koliko časa bo potekal postopek. Ne vemo, ali bo dolg ali eh, kratek postopek, ampak mi smo seveda eh, posredovali ustrezne argumente sodišču vsaka zadeva mora biti kvalitetno predstavljena in obdelana, če hočemo zagotoviti, da gre za unijo, ki je zasnovana na uh, vladavini prava. Z Erisom še vedno uh, sodelujemo, ko gre za izterjavo eh, zneska, ki je precej velik. Lansko leto sta Fiat in Starbucks že poravnala svoje kazni. Sedaj eh, sicer teče pritožbeni postopek, ampak na posebnem računu sta obe eh, firmi uplačali eh, ta, te kazni. Tukaj pa gre za bolj zapleten primer. Gre za 35 različnih podjetij v celotni ureditvi, ki, se, ki so vsaka posebej obdavčena primeru Apple-a, no, z Irisom delamo, sodelujemo, da bi prišli do izterjave zneska. Ugotoviti moramo, kako ta denar potem zadržati. Kot ste rekli, dolgo časa bo verjetno trajalo, če bo to šlo v proračun Irisa. Potem algoritmi umetne inteligence podjetja, ko naročajo ali razvijajo algoritme, morajo eh, razmišljati o tem, da že pri oblikovanju teh eh, proizvodov morajo biti skladna, zagotoviti skladnost. Parlament je sprejel pravila med drugim za zaščito zasebnosti, zaupnosti. Tako da da uh, funkcija varovanja za osebnosti ne pride šele na koncu na vrsto pri razvijanju algoritmov, temveč šele že na začetku. In bolj, ko so ti algoritmi zapleteni, inteligentni, prej je treba te funkcije dodajati od vsega začetka. Zaenkrat, če nismo videli tega, da bi sami algoritmi delovali in določali cene, Vse skupaj namreč še vedno razvijajo ljudje. Ampak na koncu koncev, če bo, to, če bo neka umetna inteligenca določala umetno cene, bodo še vedno podjetja, ki so odgovorna za to delo, morala prevzeti tudi kazni. Zaenkrat še nimamo preiskav te vrste, ampak mislim, da lahko pričakujemo, da se bomo s tem soočali v prihodnosti. Ja, razprava poteka v ZDA in treba jo je začeti tudi tukaj. In pri razvijanju IT orodi moramo biti previdni, da bomo sposobni to odkriti in vedeti, kakšne so pritožbe eh, uporabnikov, državljanov. Razprava torej še poteka kako zagotoviti, da ostanemo pozorni na to, kar se dogaja, da naši uporabniki ne bodo ponovno potegnili krajšega konca. Pirko? Kiitos puhenjohtaja. Arvoisa komisar Vestager, olete te... Hvala lepa. Gospa komisarka Vestagerjeva, res ste veliko naredili na področju boja proti davčni konkurenci znotraj Evropske unije in zato se vam zahvaljujemo. Eh, leta 90 smo si še težko predstavljali, kak, v, po kateri poti bo šla uh, zakonodaja na področju državnih pomoči in uh, v kolikšni meri bo temeljila na um, neposrednih pomočeh. Uh, Danes govorimo o nespremljivih državnih pomočeh, zaradi katerih eh, so davčne osnove v drugih državah eh, problematične. Primeri Google, Apple, Starbucks eh, in tako naprej v svojih državah lahko predstavljajo zavoro za te agresivne pomoče, metode na področju davčne konkurence. In tu se postavlja vprašanje, ki zadeva celotno Evropsko unijo. Zato me zanima, kako vidite smer, po kateri je treba hoditi v prihodnje, kaj je na področju davčnih olejšav, ki jih ponujajo vlade, sprejemljivo in kaj ne. In še eno vprašanje. Primera Starbucks in Apple. Ali sta to primera, ki kažeta, v katero smer bomo šli v prihodnje, ali bomo potrebovali še nove primere na tem področju, zato da bo to postalo jasno. In drugič, ali se strani Evropske unije in držav članic dobite dovolj pomoči oziroma vso potrebno pomoč za to, da lahko izvedete preiskave in se premaknete kam naprej. In še nekaj, ali obstajajo kje kakšna oska grla proti proti katerim se lahko borimo, zato da se bomo borili proti tej nelojalni konkurenci. Hvala. Well, Najprej najlepša hvala za prijazne besede v zvezi z opravljenim delom. Zato sem vam hvaležna. No, s tem delom nadaljujemo. Orodje za državne pomoči se osredotoča na vprašanja, kjer se pojavlja selektivna prednost za nekatere, kjer se sred, državna sredstva uporabljajo ali pa so celo bila izgubljena. Gre za določene davčne olajšave, ki veliko krat eh, predstavljajo tveganje, da so državna pomoč. Veliko smernic smo za države članice eh, pripravili tako, da ne bi se spuščale z državno pomočjo na določena področja še več eh, na podlagi eh, zadev, ki jih obravnavamo, teh smernic bomo za države članice pripravili. Zelo eh, nepošteno je, če se morajo vsa podjetja, ki plačujo davke, na trgu konkurirati za tistimi, ki jih ne. To podjetjem škoduje, to škoduje zaposlenim v teh podjetjih, ko vidijo, da nekateri z državno pomočjo bistveno lažje delajo in uspevajo. Pomembno je, da bo Pier Moskoviči, moj kolega, na, lahko nadaljeval na tem področju. Boljše, eh, boljšo zakonodajo potrebujemo. Tukaj mora svet eh, opraviti svoje delo, ko gre za skupno davčno osnovo za majhna podjetja bomo začeli, morda v nekaj državah članicah, kjer že vemo danes, kakšne so davke, davčne stopne. Za da, velika podjetja pa je to teže. Preglednost se mi zdi tukaj zelo pomembna, da zagotovimo, da tudi mi kot državljani vemo, kaj se v podjetjih dogaja, če, tako kot večina podjetij dela, spoštujejo zakonodajo in pospevajo k razvoju družbe. Hrtenica evropskega gospodarstva so majhne in srednje velika podjetja, plačujejo davke, ustvarjajo delovna mesta in morali la bi vedeti, da, naredi, da delamo mi vse, kar je potrebno, zato da bomo kaznovali podjetja in države članice, ki zlorabljajo državno pomoč. Hvala. Gospod Tremosa. Dobar dan, komisarka Festager. Pozdravljeni ponovno v našem odboru. Nadaljeval bom s tem to zadevo Google, boj proti monopolu. Ponovil bom vprašanje, ki sem vam ga zastavil že <laughs> oktobra 2014, ko ste se predstavljali kot kandidatka. Pred leti je uh, objavila komisija sume o tem, pred nedavnim ste izjavili, da ste se z Gazpromom uh, dogovorili za triletno obdobje za odpravo napak. Vprašanje, lahko pričakujemo poravnavo tudi z Googlom, tako kot pri Gazpromu. Drugič, seveda. Pravniki, ki jih ima Google, so upravili od, odlično delo, ampak v sedmih letih, ali mislite, da so opravili vse pošteno? In eh, tretjič, kako boste ocenili vse podatke in argumente, ki jih Google vam ponuja? Imamo veliko tožnikov, ki so bili eh, prisiljeni zapreti vrata svojega eh, podjetja zaradi vpliva Google v njihovem poslovanju. Kot ne moremo več kot eh, nasprotniki monopolov čakati. Zakaj ne bi pri nas v eh, parlamentu svojo odločitev napovedali na mesto naslednji mesec v Čikagu? In še nekaj. Ni nam treba poznati tajnega Googlovega algoritma. To, kar postrebujemo, je na prvi strani Googla zagotoviti ponovno vzpostavitev poštenih praks. Google zauzema 92 odstotkov trž, trga in hitro raste. To pomeni, da samo prva stran je tista, ki nekaj šteje, ki nekaj pomeni. Hvala. Well, I will, I will no, ne, ničesar ne bom objavila v Chicago, pravzaprav sem morala odpovedati svojo pot v Chicago ampak ne zaradi vas. Primer Google eh, je pripeljal do konkretnih razprav o eh, poravnavi In če bi poravnava uspela, veliko podjetij ne bi trpelo. Tako da je stekel postopek poravnave, ki pa ni bil uspešen. Bilo pa bi zelo dobro, če bi ta bil uspešen, kajti nekatera podjetja bi imela predvsem manj težav v tem primeru, kot so jih e, imela. Trenutno obravnavamo odzive Google na naša povpraševanja. Eh, podali smo različne obtožbe v eh, odzivu na njihovo eh, na njihove spise in ne vemo, ali bodo ti primiri prišli pred sodišče ali ne, ampak v vsakem primeru je pomembna kakovost sodne prakse, kajti le na ta način bomo zagotovili svojo verodostojnost vem, da smo vsi vedno bolj mobilni in to je tudi razlog, zakaj ni prim, pomemben samo primer v zvezi z iskanjem, temveč tudi drugi eh, v zvezi z Androidom. Vemo, da Google uporablja Android, ki je odprtokodni sistem, zato da bi si zagotovil prevlado tudi v času, ko smo vsi vse bolj mobilni. Uh, tudi to prednostno obravnavamo, ker se to dogaja in eh, pravzaprav te dni in upamo, da bomo uspeli eh, dokazati, da imamo prav. Gre torej za prednostno nalogo, kajti. Eh, kot pravite, ko uporabljate mobilne naprave, res štejo samo zadetki na prvi strani. Hvala. Samo še nekaj sekund. Komisija ima pooblastila, da ukrepa. Prosim, storite to čim prej. Bom uh, eh, sedela vašemu nasvetu. Hvala, odlično, bilo malo brez premejo. Hvala, predsednik, in najlepša hvala, gospa komisarka, da ste bili spet pripravljeni priti k nam v parlament. Dve vprašanji imam. Uh, prvo zadeva kmetijske trge in, drug, in energetski trg v zvezi s pisnim sporočilom, ki smo ga nedavno prejeli. Predvsem pa bi se vam želela zahvaliti za vaš prispevek v zvezi s kmetijskim sektorjem, saj ste s tem pokazali, kako zelo je pomemben. No, konkretno, ta teden uh, smo dobili vaš odgovor na zadnje poročilo o konkurenčnosti, v katerem je zapisana uh, tudi uh, zavezujoča tožba proti uh, industriji za semena in um, gnojila in znotraj trgovskih verik uh, gre za semena uh, proizvajalca Monsanto in za trgovske verige, ki uh, jih prodajajo. Pravite, da Evropska mreža za konkurenčnost razpravlja o tem. Že leta 2016 je bilo objavljeno poročilo Tax for uh, o uh, kmetijsko-živilskem trgu. Uh, v zvezi s tem vprašanjem. In zanima je, kakšen je rezultat teh razprav in kako nameravate delati vnaprej, zato da boste še naprej ščitili male proizvajalce in kmete v Evropi. No in druga točka, ki zadeva mm, energetiko. Prosili smo za pojasnila v zvezi s povišanjem cene elektrike v mesecu januarju, saj je prišlo do vrha več kot 100 evrov za megavat v Španiji, Franciji in Belgiji. In tudi tokrat, kot se pogosto zgodi pri pisno zastavljenih vprašanjih, se je komisija izognila odgovori. Po našem mnenju je liberalizacija energetskih trgov tista, ki prispeva k Eh, protikonkurenčnim dejanjem, ki jih je težko zaznati. In eh, to tudi v zaradi razlike med eh, našimi nacionalnimi trgi in proizvodi, ki na nje vstopajo iz drugih trgov. In zato se sprašujemo, če bi za nacionalizacijo energetskega ogilopola eh, pri čemer bi se zasledoval cilj, ki naj bi ga zasledovalo energetsko gospodarstvo, eh, tudi z določanjem ustaljenih cen, eh, ali bi to lahko kaj prispevalo k izboljšanju situacije. Hvala. Ja, eh, dve različni ponti sta pri vašem vprašanju v zvezi s kmeti. Kot sem povedala na začetku, poskušamo dajati čim bolj konkretna navodila o tem, kako naj se kmetje povežajo, eh, kako eh, naj skladiščijo, dobavljajo, kako naj okrepijo svojo kolektivno produktivnost, zato da bi imeli pomembnejšo vlogo v vrednostni verigi, kajti kot pravite, smo se osredotočili na uh, input, zdaj govorimo o združitvah, s čimer bodo stvari postale še bolj skoncentrirane in zato je tako pomembno, da stranke, torej kmetje v tem primeru, še vedno lahko računajo na konkurenco in koristi konkurence, ne samo pri cenah in kakovosti, ampak tudi pri inovacijah. Kaj ti zelo pomembno je, da eh, prihajajo do inovacij, da se pojavljajo snovi, ki so manj nevarne za same kmete in za okolje zdaj imamo koncentracijo pri vhodnih sestavinah, pri inputu, eh, potem imamo veliko kmetov in potem zopet koncentracija pri trgovcih in ponovna razpršitev pri potrošnikih. Tako da poskušamo narediti vse, kar je v naši moči, da zagotavljamo, da poznajo pravila in da jih lahko uporabljajo. Kajti, če ste majhen kmet, potem potrebujete zelo konkretne nasvete o tem, kako se stvari lotiti, kako zagotoviti, da bo to delovalo. Morda nimate možnosti, da bi najeli neke pravnike, ki bi vam pomagali to doseči. Če pa že najamete pravnike, eh, pa verjetno ti brez težav vedo, kako se stvari lotiti. In eh, mi se potem potrudimo eh, zagotoviti, da bomo tudi mi boljši, da bomo bolj jasni, da bomo povedali, kaj in kako. Omenili ste poročilo in zdaj delam s kolegom Hoganom, ki je odgovoren za eh, kmetijstvo in razmišljal o tem, kako se odzvati. Skupaj nekako so prišla do sklepa, da je konkurenca dobra, ampak mora koristiti tudi tebi, ne samo tistim, ki pridejo za tabo v eh, vrednostni verigi. In eh, upam, da bomo kmalo lahko predstavili prve odzive. Eh, srečanje z odborom za kmetijstvo je bilo žal odloženo iz, dobro, iz, iz tehnih razlogov, ampak eh, takrat se bomo na to vrnili. Kar pa zadeva elektriko, res potrebujemo regulatorje, ki izkoriščajo svoje pristojnosti na trgu elektrike in preprečujejo uh, sumljivo oziroma nedopustno ravnanje. Uh, po mojem mnenju so vse ideje, ki so nas vodile v liberalizacijo trga elektrike, še vedno eh, veljavne. Ampak seveda moramo regulirati trg na tak način, da bo služil odjemalcem. In francoski urad za varstvo konkurence je da izrekel kazen v višini 100 milijonov evrov podjetju NG, zato ker so delovali eh, na načine, ki so bili nepravični do drugih udeležencev na trgu. To je primer tega, kako lahko nek uh, regulator zagotovi, da konkurenca dejansko koristi državljanom in kako imajo državljani lahko kaj od tega, da je na trgu več konkurencev. Že sama zamisel energetske unije je v tem, da nismo omejeni na nacionalne trge, ampak da elektrika lahko potuje tudi preko meja. In to pomeni, da nas tudi vedno več lahko uporablja elektriko iz obnovljivih virov energije. To terja naložbe in nekaj časa bo delovalo, preden bo vse steklo. Ampak tudi to bo rešilo vprašanje zelo um, visokih uh, preseškov največje porabe in to bo potem tudi uh, omogočalo več prožnosti. Najlepša hvala. Mikel Kramer. Hvala lepa, hvala, da ste z nami, komisarka. Imam tri kratka vprašanja. Najprej nadzor nad družitvami. Ko je Facebook prevzel WhatsApp, ni bilo mogoče preučiti tega prevzema, zato ker je WhatsApp imel eh, bazo uporabnikov, ne pa tudi prometa, torej ni bilo nobenega trga. Eh, to vrstna pravila eh, pa niso primerna za današnji digitalni trg. Eh, stara so več deset let in ne vem, se vam ne zdi, da potrebujemo nova pravila za digitalni trg, ki bodo dorasla sedanjim razmeram in kako lahko to dosežemo. Potem eh, drugič. Eh, kar zadeva hitrost, mislim, da vi in vaš urad delate eh, razmeroma hitro, ampak sam sem malo nepotrpežljiv, vedno, ko se česa lotite, pričakujem v kratkem rezultate in pri digitalnem gospodarstvu je nujno, da stvari tečejo hitro. Uh, Ali menite, da vam sedanje pravila omogočajo, da delate dovolj hitro ali moramo to še preučiti, zlasti, ko gre za sodelovanje, in, eh, torej, sodelovanje z nacionalnimi regulatorji? To je torej drugo vprašanje. Ali menite, da bi morali tukaj spremeniti? In pa še tretjič, kar zadeva nacionalne regulatorje. Vidimo določene dogodke v Evropi, ko 28 uh, eh, držav zapada nazaj v egoistične nacionalne politike, daje pridnost nacionalnim podjetjem in meni osebno se zdi, da je ta težnja v porastu, vsaj v zadnjih mesecih, verjetno se bo tako nadaljevalo v prihodnjih letih. Kakšna je vloga nacionalnih eh, regulatorjev na področju konkurence, eh, kako naj bi delovali v prihodnje in kako lahko zajamčimo, da eh, to vrstni to vrstne težnje ne bodo nekako preplavile celotne unije. Najlepša hvala. Kar zadeva nadzor nad združitvami, komisija je preučila združitev Facebooka in WhatsAppa, ampak to smo eh, lahko storili samo zato, ker so nas k temu pozvali britanski organi. Na podlagi tega smo lahko preučili prvo fazo, pripravili smo nek dopis o primeru imeli smo ugovore na to združitev, ker smo bili zaskrbljeni nad tem, da nam niso posredovali vseh ustreznih informacij v času združitve. Gre za uporabo telefonskih številk za prepoznavanje uporabnikov, šlo je tudi za združevanje podatkov obeh entitet, Zdaj smo dobili odzive Facebooka na naše ugovore in te odzive analiziramo. Ne bi mogli spremeniti eh, izida same združitve, je pa seveda za nas ključno, da pridemo do ustreznih informacij, kajti drugače ne moramo delati. Tako da, če bomo, torej, tudi če eh, stvari ne spremenijo teka dogodkov, je pomembno, da pridemo do pravih informacij. Eh, no, kar zadeva pravila, zaključili smo z javnim posvetovanjem, kjer smo spraševali deležnike o tem, kako se eh, tega lotiti, kajti prak pri prometu ni dovolj, da um, sproži preučitev. Uh, morda gre za neko podjetje, ki obravnava ogromne količine podatkov, pa ima zelo malo prometa. Bodo pa naprimer eh, ti podatki v kratkem lahko vodili v zelo eh, obsežen promet in če gre za tako združitev, bi morali imeti eh, možnost to preučiti in zato razmišljamo o tem, kako oblikovati pravila, ki bodo tudi v tem smislu delovala. Seveda želimo, da bi bila pravila čim bolj objektivna, zato da bodo tudi obje, podjetja vedela, ali so nas dolžno obveščati ali ne. In pa še kar zadeva hitrost. Ja, mislim, da nam pravila omogočajo, da delujemo hitro, se pa lahko še popravimo, kar zadeva eh, posamezne faze postopkov, kajti tudi teden tu ali tam Eh, če ga lahko prihranimo, eh, bo pomenil, da bomo lahko hitreje končali svoje preiskave. Eh, no, kar pa zadeva sodne odločbe, do tega imamo zelo strok pristop v komisiji, potrebno je dokazati nepopravljivo škodo. To je zelo visok standard in zato se to zelo redko uporablja obstajajo določen, določeni sistemi, naprimer v Franciji to zelo pogosto uporabljajo in tudi učinkovito. Eh, torej, lotevamo se svojih postopkov, poskušamo zagotoviti, da bodo čim bolj učinkoviti, seveda skladno z eh, pravno državo in pravico do obrambe in pa eh, razmišljamo o tem, kako v večji meri uporabljati sodne odločbe. In pa še vprašanje jamstev eh, odloč za neodvisno odločanje. To je nekaj, o čemer eh, bi se želeli pogovarjati z vami. To je relevantno ne samo v zadnjem času, ampak tudi v času, ko je moj predhodnik eh, obravnaval razmere po desetih letih mreže za konkurenco govora je bilo predvsem, da kako zagotoviti eh, neodvisno odločanje na podlagi dejstev in sodne prakse. Najlepša hvala, Marko Vali. Ja, hvala predsednik, najlepša hvala gospe komisarke, ki je tukaj in nam odgovarja na vprašanja. Tri vprašanja imam. Prvo. In sicer to zadeva male. Um, vlagatelje, ki so bili ogoljufani v Italiji in me zanimajo jamstva za njih, ali bo eh, še vedno predvidena kompenzacija za, v primeru Bejlina za te uh, male vlagatelje, ki so bili ogoljufani. Potem drugo vprašanje. Med 2008 in 2013 je več evropskih držav uporabilo več milijard za to, da so z njimi pomagali svojim bankam. In sprašujem, ali komisija namerava proučiti izkrivljanja zaradi teh pomoči, ki so bila povzročena v bližnji preteklosti, v primerjavi z drugimi državami članicami, ki se niso zatekle k tem pomočem v zadnjih letih. Potem pa še eno vprašanje, ki je nekoliko bolj zapleteno in sicer nedavno so italijanski novinarji objavili sezname velikih dolžnikov italijanskim bankam in izkazalo se je, da zaradi eh, malih posojil Eh, se sistem ni zamajal, temveč se je to zgodilo zaradi velikih posojil, velikih dolžnikov, ki so predvsem eh, predstavniki industrije ali politike. Zdaj se bo pa sodstvo moralo ukvarjati s tem vprašanjem, ampak sprašujem se, ali namerava komisija oceniti, Kaj se je zgodilo med leti 2008 do 2014 zaradi teh um, državnih pomoči v državah, kot so Nemčija, Francija, Nizozemska um, in druge države seveda, ter ali namerava uh, izvesti kakšen nadzor v teh državah glede učinka, ki so jih imele te pomoči oziroma glede tega, kaj so povzročile, saj se je izkazalo, da uh, so bile tudi kar precej slabe prakse um, prepoznane pri vodstvu banku v povezavi s politiko in me zanima, ali bo tudi to prišlo zdaj na dan. Hvala. Kar zadeva prvo vprašanje v zvezi z jamstvi za majhne vrčevalce, to je bistveno. Kaj ti, če vrčujete, imate svoje prihranke v banki in slišite, da so ogroženi, eh, želite biti eh, pripričani, če ste vrčevalec in imate vrčevalno vlogo, mislim, da je zelo dobro, da imamo pravila, ki pomenijo, da je zajamčenih prvih 100 tisoč evrov. Eh, vidimo pa, da včasih eh, prihaja do eh, goljufivih prodaj. Nekdo misli, da ima vrčevalno vlogo, potem pa ugotovi, da je lasnik deleža v banki. Kajti nova pravila pomenijo, da če želite imeti uh, določene uh, koristi, morate prevzeti tudi tveganje za slabosti. In zato so tako eh, banke kot nacionalni organi se ukvarjali s tovrstnimi praksami, zato da bi jih omejili in preprečili, da bi se kaj takega dogajalo v prihodnje. Mi govorimo o nadomestilih za goljofivo prodajo, samo ko je to vezano na državno pomoč. Eh, torej nikakor ne predvidevamo nadomestil za ljudi, ki bi morali vedeti, da tvegajo. To je bolj specifično vprašanje, ampak bitka proti goljofivim prodajam je pomembna, kajti tudi tu v parlamentu, ko spremete neko zakonodajo, ki naj bi zagotovila jasno, eh, ste sprejeli zakonodajo, ki predvideva, da morajo biti komitenti jasno obvešeni o tem, kakšni, kaj se dogaja z njihovimi sredstvi. Eh, kar zadeva pomoč v bančništvu, so razmere in situacije v državah članicah zelo različne. Komisija je morala uporabljati zakonodajo, kakršna je pač takrat bila. Če je bilo v določeni državi potrebno karkoli ukreniti v zvezi z bankami. Verjetno veste, da je komisija v preteklosti obravnavala, mislim, da 122 primerov bank. Uh, Eh, ali v postopku reševanja ali v postopku redne likvidacije. In zdaj upam, da smo v drugačni situaciji. Imamo novo zakonodajo, ki je stopila v veljavo. Gre torej za eh, direktivo o reševanju in sanaciji bank in to uporabljamo, kot je pač predvideno, tudi ko gre za državno pomoč. In še zadnji del vašega vprašanja v zvezi z imeni oziroma poimenovanji, tega se ne lotevamo. Lotevamo se tega, kako stvari vzpostaviti. V Španiji je šlo za veliko družbo za upravljanje sredstev, ki je prevzela uh, precejšen delež. Uh, ne, uh, torej, pre, torej, posojil, ki jih ni mogoče izterjati uh, v, ne, v sektorju nepremičnin. In v preteklosti smo pogosto videli, da so eh, taka posojila bila vezana na nepremičnine in potem je mogoče vzpostaviti družbo za upravljanje eh, Eh, ki se ukvarja s, to, s tem specifičnim sektorjem. Če pa gre za posojila iz različnih sektorjev, ni tako enostavna rešitev spostaviti ene same družbe za upravljanje. In eh, tu je prišlo do sprememb v zadnjih letih. Vse pa zavedamo tega, da v določenih državah članicah to vrstna posojila obstajajo, ostajajo breme za gospodarstvo. Uh, in zato sodelujemo z državami članicami za vzpostavitev eh, mehanizmov za obravnavo takih posojil, kadar gre za pomoč eh, in tudi v primerih, ko pomoč ni predvidena. Najlepša hvala, Gunnar Hökmark. Najlepša hvala, hvala za predstavitev in hvala za prepoznavnost, ki jo dajete politiki konkurence v Evropski uniji zelo jasno je, da časih malo pozabimo, kaj je Evropska unija. Vedno govorimo o tem, kaj bi morali storiti. Pozabljamo pa, koliko eh, Evropska unija šteje v vsakodnevnem življenju. Imam dve eh, vprašanje v zvezi s pravno gotovostjo na dolgi rok. Najprej, kar zadeva retroaktivnost. Mislim, da ne glede na to, kaj eh, lahko poveste o različnih davčnih rešitvah, o različnih oblikah državne pomoči, eh, je problematično, če komisija izreka globe podjetjem v, za pet ali deset let ali celo dvajset let nazaj. In zanima me, kakšno je vaše stališče glede retroaktivnosti in kaj to pomeni za pravno gotovost, za, za vlagatelje, ki eh, pač so odvisni od pravil v posameznih državah. Potem drugič, potrebujemo globalne šampione, ki bi nastali v Evropi. Morda je malo nepravično, ampak če pogledamo nazaj, obstaja neka težna, da globalno vodilna podjetja eh, in majhna podjetja se ocenjujejo drugače, eh, če prihajajo iz manjših držav, kot pa če prihajajo iz velikih držav. Ne glede na to, da vsi delujejo na notranjem eh, trgu, Eh, in zanima me, ali lahko poveste kaj več o tem, kako to danes obravnavate eh, oziroma kako nameravate to obravnavati. In pa še bolj konkretno vprašanje, ali bo komisija sprijela Severni tok 2 ali ne? Well, all, thank, thank um, uh, I, Najlepša hvala. Eh, strinjam se z vašo prvo mislijo, da je pomembno ceniti, kar smo dosegli in da ni dobro, da govorimo samo o tem, kaj še hočemo doseči, ampak to je nekako narava politike, da vedno govorimo o tem, kaj želimo spremeniti v prihodnje in da jemljemo za samoumevno tisto, kar smo eh, že dosegli. Ampak zdaj, ko se približujemo 60-letnici rimskih pogodb, že samo dejstvo, da je za nami 70 let miru, Ne, pa to ne zato, ker bi eh, človeštvo postalo bolj miroljubno ali zato, ker bi vojne izginile z našega planeta. Ne, žal je ravno nasprotno in zato je to ogromen dosežek. In ni samo umevno, da je do tega prišlo. In včasih je dobro se ustaviti in videti, kaj smo uh, dosegli. In iz tega lahko črpamo um, navdih in. Uh, moč, da rešujemo preče probleme. Pravno gotovost ustvarjamo, kadar komisija eh, dobi možnost, da to ustori. To se pojavi v različnih oblikah, najpogosteje za neko odločitvijo. Naprimer, Nismo bili obveščeni o tem, da se e, multinacionalkam odredi niža davčna stopna e, kot lokalnim podjetjem. Če bi nas kdo vprašal, verjetno ne bi e, tega potrdili, ampak vsaka vlada ima nalogo, da izvaja zakonodajo, ki jo je sprejel nacionalni parlament in seveda tudi tisto zakonodajo, ki je bila sprejeta v Evropi in to dvoje se moram potem prikriti. Nikoli ne uporabljam besede retroaktivnost, ko gre za izterjavo nezakonite državne pomoči, kajti to nekako pomeni, kot da bi se pravila spremenila za nazaj. In vsi veste, da je zelo izredno, da se kaj takega zgodi, da torej uvajamo retroaktivnost in še to samo, če to komu koristi. Tu gre za davke, ki niso bili plačani, to niso globe. In lahko gremo deset let nazaj od tistega trenutka, ko smo začeli preučevati zadevo. In mislim, da je to povsem ustrezen način, kako se stvari lotevamo. Ko gre za globalne šampione, v Evropi nimamo nobenih pravil, ki bi preprečevali, eh, da bi podjetja rasla. Lahko eh, rasteš in, si, in se širiš, ne moreš pa kupovati velikosti. Eh, in ko gledamo združitve, kar nekaj velikih združitev smo imeli v zadnjih letih in poskušali smo ugotoviti, ali ima stranka možno, da se obrne na nekoga drugega. Če gre za. Uh, povezani podjetji, ki dvigne ta ceno, ali lahko potrošnik potem reče, ne, šel bom nekam drugam. In dokler imajo možnost iti nekam drugam, potem konkurenca še vedno obstaja. Ampak včasih pač to eh, niti nima nobenega smisla. Eh, naprimer pri telekomunikacijah eh, nikomu nič ne pomaga, če se cene povečajo v domači državi, eh, v sosednji državi pa ne. Tudi eh, zdaj, ko nimamo več praktično eh, gostovanja. Eh, Ehm, drugače je drugod, kjer so trgi dejansko globalni in tam se ustvarja prostor tudi za zelo velika evropska podjetja. No, kar zadeva Severni tok 2, pa veste, da nisem jaz pristojna za to, pa predsednik Šečevič in komisar Kanete sta pristojna za ta dosje in zaenkrat še preučujeta, ali eh, pra, se lahko pravna podlaga glede plina in infrastrukture uporablja v tem primeru. In močno upam, da boste čimprej prišla do sklepa. Najlepša hvala, Tibor Cani. Predsedniški stolček bom prepustil Markusu Ferberju. Najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, gospa komisarka, Eh, res cenim, da ste nam na voljo za eh, vprašanja. V sebi opomnil, da ni bila samo eh, pogodba z Rima podpisana 25. marca leta 1957, ampak da je bila podpisana tudi pogodba o Eurotomu in ta pogodba še vedno ureja jedrske dejavnosti v Evropski uniji. Čeprav mislim, da pred 60 leti vir, obnovljivi viri energije ali obnovljiva energija ni bila nekaj, kar bi kdorkoli sploh poznal. In pogodba Euratom zgolj določa, da če države članice, kot moja država, naprimer Mačarska, želi postaviti eh, jedrsko elektrarno, potem mora tudi komisija pomagati, da najde najbolj primeren način. Vaša nedavna odločitev, samo nedavna odločitev komisije, eh, ko ste dali zeleno luč mađarski vladi, da postavi novo jedrsko elektrarno na mađarskem, ki je mimo grede eh, utemeljena na ruski tehnologiji iz prejšnjega stoletja. No, eh, zelo ste vznemirili mačarsko prebivalstvo eh, s to odločitvijo, kajti več kot polovica prebivalstva jedrske energije ne želi. Vlada pa vseeno nadaljuje eh, s svojimi načrti in vem, da je seveda na mačarih, da zamenjajo vlado nekega dne, ampak ta eh, odločitev bo imela seveda zelo dolgoročne posledice. Naj povem, da ne krivim ne vas, ne komisije, razumem, kakšna so pravila, ampak eh, vseeno nisem zadovoljen z eh, vašo odločitvijo. Bi pa vas opomnil na en vidik te zadeve, ki morda ni bil ustrezno upoštevan. Namreč Mačarska vlada očitno preprečuje določenim konkurentom na trgu, da bi ustrezno delovali, ne izdajo več dovoljen za veterne elektrarne, eh, eh, nalagajo davke za obnovljive vire energije in vse to samo zato, da bi pridobili sredstva za jedrsko elektrarno. In moje vprašanje je naslednje. Dolgoročno, Ali boste eh, spremljali še ta primer ali je bitka tu že izgubljena? Hvala. Kot ste sami ugotovili, veste, da smo pri tej zadevi zelo natančno sledili pravilam. Zelo nenavadno je, da govorimo o tem sama, kajti sama nisem zagovornica jedrske energije. Na danskem odkudar prihajam, mi je nimamo in iz upravičenih razlogov. Seveda pa moram spoštovati dejstvo, da je energetski splet izbira držav članic in njihovih vlad. Odločitev, ki smo jo sprejeli v komisiji, se ne nanaša na to, ali vlada lahko odloča o tem ali ne, temveč smo odločali o tem, ali če gre za državno pomoč, potem države članica, v tem primeru Mačarska, mora prevzeti določene zaveze, da ne bo škodovala konkurenci na področju trga z električno energijo. In to je Mačarska naredila. Elžabeta Vjekovska, moja kolegica, pravčuje um, eh, razpis, ali so tukaj vsa pravila bila upoštevana ali ne. Kolega komisar Kanjete, se ukvarja z resnim vprašanjem varnosti, ali je dovolj mađarska vlada upoštevala varnost pri tem projektu. Ko se enkrat te eh, odločitve sprejmejo, je stvar v rokah mađarske vlade. Omenili ste, da mađarska vlada ne daje dovoljen za dodatne eh, inštalacije in infrastrukturo za eh, vetrno energijo, za obnovljive vire. No, ko bo prišlo kakšna pritožba k nam, jo bomo proučili. Proučili bomo, ali je vlada tista, ki eh, posega na trg. Hvala, Alen Lamasuri, naslednji. Merci, Hvala, gospod predsedujoči. Hvala, gospa komisarka, za vaso, vašo odlično predstavitev in eh, čestitke za vaše delovanje. Zdaj pa imamo vprašanje, ki je bolj dolgoročno naravnano in to ni nobena neposredna ali posredna kritika za trenutno delo komisije, preobratno. Omenili ste v vašem uvodu, nacionalne organe za varstvo konkurenčnosti. Imamo pa tudi Evropski organ za varstvo konkurenčnosti. Kakšen je njegov upravni status znotraj Evropske komisije, pa tudi neodvisno, kako deluje v sodelovanju z komisijo, parlamentom in svetom. Iz izkušnja se je pokazalo, da je tukaj zelo veliko stvari, ki jih lahko pohvalimo, tudi vaše delovanje je tu pohvalno, pa vendar le je ta organ v dokaj občutljivem položaju, saj bi se mu lahko očitalo, da deluje v službi neke oblike podpornika industrije in po drugi strani, da ne podpira dovolj gospodarstva in industrijske politike, ki jo komisija zagovarja. Eh, pa čeprav ste tukaj vključeni in hkrati neodvisni. Zdaj, dolgoročno, če se bo pogodba tudi spremenila ali kaj podobnega, ali bo ta evropski organ za konkurenčnost res neodvisen in ali lahko to pripelje do tega, da komisiji ne bo več treba sprožati postopkov na tem področju in da bo ta organ deloval tako kot um, podoben ameriški organ. Hvala. To je pravzaprav vprašanje, o katerem se moramo veliko krat pogovarjati, kajti neodvisno odločanje je alfa in omega eh, legitimnosti izvajanja zakonodaje na področju varstva konkurence. Ja, politika je seveda tudi tukaj, ampak eh, v mojem primeru bodo potem vsi rekli, ja, kje pa so bili politiki in to bi eh, ogrozilo legitimnost eh, izvajanja zakonodaje. Zaenkrat Evropski organ za varstvo konkurence še ni eh, sprejel nobene odločitve, ko gre za neobjektivnost. Seveda to preverjamo ne samo stališče človekovih pravic. Mislim, da so zadeve zastavljene in delujejo tako, kot bi morale. Zelo previdni smo bili pri oblikovanju predloga, ki je sedaj na, pred vami, da zagotovimo spoštovanje nacionalne upravne kulture, zgodovino teh organov za varstvo konkurence na nacionalni ravni. Istočavno pa smo poudarili, da jim je treba dati več pooblastil in več eh, jamstev za neodvisno odločanje. Ti organi bi morali delati tako, kot ste vi rekli. Francoski organ za varstvo konkurence je absolutno odprt in pogumen, ampak vsi niso takšni. On, francoski organ je neodvisen, ko gre za razmišljanje in za področja delovanja. In tako bi moralo biti z vsemi temi organi. Pravna jamstva za uh, neodvisnost odločanja teh organov je tista, ki je tukaj pomembna. Zato upam, da bomo pospeševali to v praksi skupaj z vami. Seveda pa spremem vaš izziv. da je v komisiji treba to neodvisno odločanje organov za varstvo konkurence imeti na umu vse čas, ampak eh, Evropsko sodišče še nikoli ni osporavalo neodvisnosti tega organa. Hvala, sedaj pa Nina Ger. Hvala, predsedajoči. Dobrodošla, gospa komisarka. Če nadaljujem se nacionalnimi organi za varstvo konkurence, Pozdravljam, da jih želite okrepiti. Neodvisnost teh organov je resnično ključnega pomena. Ampak kakšne mehanizme boste vzpostavili, da zagotovite skladnost eh, pri odločitvah v različnih državah članicah in ko gre za izvajanje pravil na področju varstva konkurence? Drugič, investicije v takovane high-tech trge, kar je ena od prednostnih nalog komisije in s tem se strinjam je to, kar nam bo pripeljalo, eh, nas bo pripeljalo do diversificiranih trgov. Ampak slišala sem, da je ruski eh, organ za varstvo konkurence eh, se nedovoljeno dogovarjal o ceni telefonov. Upajmo, da se te, to ne bo zgodilo na evropskem trgu. Kako bomo uh, iPhone cene eh, lahko zagotovili, da bodo sprejemljive, glede na to, da iPhone ima zelo vet, velik eh, del, delež, vet, več kot 64 odstotni na trgu. Potem v mojem volilnem okrožju Heineken predlaga, da bi prevzel Punch Tablets, eno od največjih podjetij eh, oziroma pivovarn v Združenem kraljestvu. Veste, da je pri nas v Združenem kraljestvu eh, pitje piva zelo priljubljeno. Ali boste zagotovili, da Heineken ne bo v dominantnem položaju v tem konkretnem primeru? Ja, v mnogih državah radi pijejo pivo. Danska znamka piva, če ste prišli na letališče v Kopenhavnu, je bila pravzaprav simbol, ki je pozdravljala potnike iz vsega sveta. No. Norvežani so nas potem prehiteli, upam, da jih bomo premagali. Kar zadeva ta, to združevanje podjetij, ki ste ga omenili, tega ne poznam in ne vem še pravzaprav, kdaj se bomo tega lotili, če se bomo. Zakaj dobro sodelujemo z nacionalnimi organi za varstvo konkurence? Zato, ker smo v skupni evropski mreži za konkurenco. Tukaj je veliko vsebinskega dela in malo formalnosti v tej mreži. mreži v mreži ljudje izmenjujejo izkušnje, dobre prakse, Eh, pristop k obdelavi posameznih primerov in sodeluje na posameznih področjih, tako da zagotovimo skupno delovanje. To je zelo učinkovito in ta pristop mi je všeč. Seveda, kot eh, evropski organ smo odgovorni za izvajanje evropske zakonodaje na področju vsega, Eh, varstva konkurence, ampak s temi eh, člani mreže lahko sodelujemo kot enakopravni partneri ti, in to je dobro, kajti oni lahko opravijo svoje delo. Komisija ne more delati na nacionalni ravni in zaščititi tako uspešno kot nacionalni organi potrošnike. Tako imenovan mehanizem zgodnjega opozarjanja smo vzpostavili, zato da nacionalni organ lahko prevzame zadevo in da lahko hitro ugotovimo, če gre za širše evropske dimenzije, kdo, kateri organ je tisti, ki naj bi prevzel posamezno zadevo, da se ne izgubljamo v ugibanju, kdo mora kaj narediti. Na ta način smo dobro usklajeni pri delu. Najbolj pomembna stvar pri telefonih, mobilnih telefonih in njihovih cenah je to, da gre pač za različne tipe in vrste. Apple je samo eno podjetje in mora ostati eno podjetje med drugimi, ki nam ponuja strojno opremo za socialne, družbene medije, za pogovore po telefonu, če to sploh še kdo počenja. In to je pomembno. Apple ima v nekaterih državah visok tržni delež, v drugih državah so Androidi z njihovim lastnim operacijskim sistemom bolj prisotni. Hvala. Naslednja je Ivana Mar Maretič. Hvala, predsedujoči. Hvala, komisarka. Hvala za vašo predstavitev in dobre odgovore. Imam vprašanje o konkretni zadevi, primeru na Hrvaškem in tudi, ko gre za sodelovanje med nacionalnimi organi. Gre za nakupe podjetij v eh, industriji cementa, majhna transakcija naj bi to bila, to ne vpliva na trg. Gre za cementarno v južni Dalmaciji. Dalmacija je približno tako velika kot eh, ena od danskih regij in vrednost, let, letna vrednost prodaje cementa je 4 milijone evrov. Gre torej za majhne številke. Naš organ za varstvo konkurence hoče zagotoviti pošteno konkurenco in ustrezno delovanje eh, notranjega trga, boljše cene, več izbire za potrošnike, kot ste vi rekli, ampak tudi eh, organ, eh, to je organ, ki skrbi za rast in več delovnih mest. Naš organ ki dolgo časa spremlja ta eh, primer, eh, nasprotuje oceni DG Kont, ko gre za eh, sodno pristojnost in sebino. Meni, da tukaj ne gre za ogrožanje poštene konkurence in da bi ta nakup morali dovoliti. Ampak DG Competition je ignorirala mnenje nacionalnega organa za varstvo konkurence na Hrvaškem in za novo članico Evropske unije, je to nekaj, kar lahko ogrozi zaupanje v evropske institucije. Takšno delovanje ni dobro, kajti videti je, kot da eden drugega ignoriramo. Upam, da rešitev ne bo s pomočjo sodišča, kajti negativna odločba v tem trenutku bi lahko naložbo na Hrvaškem prestavila na kasnejši čas in to bi lahko na koncu negativno vplivalo na naše gospodarstvo in na naše trge. Hvala. Um, as you say, it's a... Ja, to je konkretni primer v vsakem pomenu besede. No, zadevi še ni padla dokončna odločitev. Nekje aprila, 18. aprila je rok za odločitev. Mi smo ugotovili, da imamo pristojnost za to zadevo. Prav imate, ko pravite, da gre za specifičen primer v Dalmaciji, ampak gre za velika podjetja za proizvodnjo cementa, ki so prisotna na celi Evropi. Ti dve podjetji, ki se želita združiti v Dalmaciji, sta veliki podjetji. V preteklosti nismo nasprotovali, ko smo se mi odločili, da bomo ocenili zadevo, so podjetja bila takrat zadovoljna, sedaj pa osporavajo to. Hrvaški, ne, mačarski organ za konkurenco je mm, to zadevo prenesel k nam, e, hrvaški pa ne. Žal mi je, ko slišim, da mislite, da ne poslušamo. Morda se ne ocenjuje, ne strinjamo z oceno o te zadeve, ampak pogovarjamo se in prisluhnila sem hrvaškim organom. Upam, da bodo tudi hrvaški organi prisluhnili nam. Spor, kar zadeva so pristojnosti, je morda povezan z vsebino same zadeve gre za sivi beton, ki je tukaj primer proizvodnje, ampak treba je zagotoviti vsem dostop do sivega betona, eh, vsem potrošnikom, ki jih to zanima. Kaj ti veste, da eh, beton ne more potovati na dolge eh, razdalje, zato je proizvodnja na določenem območju pomembna. V zadnjih letih smo imeli nekaj podobnih primerov in eh, tako kot za druge eh, združevanja podjetij smo tudi v tem primeru uporabili ista pravila. Gre za odprodajo sredstev, do katerih je v preteklosti prišlo, zato da lahko tisti, ki gradijo, imajo še vedno ustrezno izbiro in primerne cene. Torej, iste postopke uporabljamo po vsej Evropi, ne glede na to, eh, za koga gre, večji del Evrope ali manjši. Hvala. Na koncu Alfred Sand. Hvala. Tri vprašanje imam. Že drugo leto Evropski parlament v svojem poročilu o konkurenci eh, zahteva ločenje med posameznimi deli DG konkurenčnost eh, v skladu z pravili. Zanima me, ali se boste lotili tega prekrivanja in pomankanja preglednosti med različnimi deli eh, vašega de generalnega uh, direktorata. Konec koncev vi uh, določate pravila, jih nadzirate in izvajate. Drugič. Ko ste odgovarjali na naše vprašanje pri predstavitvi kot kandidatka, ste rekli, da je treba pošteno konkurenco zagotoviti, eh, da pa je vse skupaj odvisno od eh, delovanja organov za varstvo konkurence, pa tudi naših tradicionalnih trgovinskih partnerjev. Bi morda lahko povedali, kakšen napredek ste pri tem naredili ko gre za sporazume o sodelovanju in varstvu konkurence s tretjimi državami. In tretjič, 9. novembra lani smo v tem odporu eh, razpravljali o sporazumu med EU in Kanado. Sedaj še naprej potekajo pogajanja med eh, komisijo in kanadskimi oblastmi. No, danes popovdne je že nekdo govoril o tem. Glede na CETO in na probleme s CETO, se vam ne zdi, da bi bilo treba ta uh, sporazum s Kanado o varovanju konkurence čim prej sprejeti. Um, it is, it is already the case. Imamo že različne oddelke v direktoratu. Ločujemo tiste, ki določajo pravila in tiste, ki uh, spremljajo, nadzirajo izvajanje pravil. Torej, ta notranja delitev je že vzpostavljena. Najbolj pomembno pri tem pa je naslednje dejansko spreminjamo pravila, s katerimi delamo, recimo, ko smo pripravljali uredbo o splošnih blokih zjema, to počenjamo samo v posvetovanju med različnimi deli. Ta uredba je bila najprej predmet javne razprave, videli smo, kaj smo predlagali, potem veliko držav članic je odzvalo se na to, potem smo njihova mnenja upoštevali in ena sprejeli, druga pa ne, in potem začeli z drugim krogom javnih posvetovanj, da dobijo države članice povratne informacije o njihovih povratnih informacijah. Pomembno je, ko določate pravila, čeprav mi nismo zakonodajalec, da tega ne počnete v osami, temveč da sodelujete za družbo, v kateri delujete. Kar zadeva sodelovanje v globalnem okviru pa tole. Več sporazumov druge generacije eh, pripravljamo recimo z Japonsko, delamo pa tudi na konkretnih vprašanjih, kjer tesneje sodelujemo med seboj. Na Kitajsko bom potovala proti koncu aprila in tudi tam se bomo pogovarjali o tem, kako je kako lahko bi sodelovali. Lani smo pripravili dokument o združevanju podjetij, kako naj bi to potekalo, kajti pomembno je za podjetja, ki se združujejo, naprimer za kitajskimi podjetji, da vemo, ka, vedo, kakšni so postopki, da obstaja dovolj preglednosti v zadevnih podjetjih. To je prioriteta za nas, če se da, bomo to razvili tudi eh, v okviru globalne mreže za sodelovanje na področju konkurence. Žal, Kitajska ni članica, ampak na letni konferenci te mreže bom letos sodelovala. Vsekakor se strinjam, da bi bilo čimprej treba od sveta dobiti eh, potrdilo za podpis eh, sporazuma o konkurenčnosti s Kanado in upam, da bo potem celotni postopek tudi v parlamentu hiter. Potrebno je sodelovati z globalizacijo in hitrostjo poslovanja, morajo organi za varstvo konkurence sodelovati, da lahko to hitrost eh, ohranimo, da bomo imeli globalni pristop eh, izvajanju zakonodaje. Hvala. Časa nam je že zmanjkalo, zato ne moremo uporabiti postopka Kečrijaj. Hvala, gospa eh, komisarka, hvala za vaš eh, razumski pristop pri tej tematiki in upam, da bomo še naprej redno lahko sodelovali. Sama sem vašo potrpežljivost nekoliko vzpravila preveč izkoristila, bila sem včasih predolga in se opravičujem. Ampak na vaše naslednje povabilo, da pridem nazaj, se bom z veseljem odzvala, zlasti, če se bomo pogovarjali konkretno o predlagani zakonodaji. Z veseljem bom sodelovala z vami in to bo naša prednostna naloga, kot sem predsedniku odbora prej obljubila. Hvala. You have all your things. Nadaljevali bomo s delom. Na dnevnem redu je glasovanje. Upam, da imate vsi glasovalne kartice s seboj. Pervonš poskuša najti svojo glasovalno kartico. Jo imaš? Dobro, jaz imam tudi svojo. Sicer ne bi mogel predsedovati. Najprej preizkusimo naprave na začetku. Test! Preizkus. Test se začenja. Okay, comes up. Konec glasovanja. Everyone voted. Ivana has not yet voted. Ste vsi glasovali, Ivana še ni glasovala, Kej tudi še ni glasovala. Zaenkrat je videti, da smo, da imamo kvorum. Spostavitev programa Unije za podpiranje specifičnih dejavnosti za večje vključevanje potrošnikov in drugih končnih uporabnikov finančnih storitev v oblikovanje politike Unije na področju finančnih storitev za obdobje 2017 do 2020. Poročevalec je bil Filip Lambert, ki danes ni tukaj prisoten. Imamo rezultat sporazuma v prvi obravnavi. Vsi verjetno poznate podrobnosti. Torej, kar glasujemo o rezultatu uh, tega sporazuma v prvem branju, glasujemo elektronsko. Close. Koniec glasovanja. Sprejeto 44 za in en proti in en zdržan glas. Čestitke pogajalski skupini. Potem imamo predlog uredbe Evropskega parlamenta o sprejeti sveta o vzpostavitvi programa Unije za podpiranje posebnih dejavnosti na področju računovodskega proračuna, poročanja in revizije za obdobje 2014-2020. Poročevalec Stolojan, želite kaj povedati? Ni nujno, da kaj poveste. Zahvaljujem se samo vsem eh, poročevalcem v senci, vsem kolegicam in kolegom, ki so sodelovali. Tudi eh, vodi pogajalskega tima se zaslonjuje. Dobro, gre za en samo glasovanje, poimensko glasujemo, glasujte. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto 41 za, 2 proti, 4 proti vzdržani glasovi, čestitke poročevalcu in pogajalski skupini. Naslednji je osnutek poročila o evropskih eh, skladih tveganega kapitala in evropskih skladih za socialno podjetništvo. Poročevalka je Sirki Pietikajne. Kompromis ena. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani. Sprejeto. Predlog spremembe je 131. Za? Proti? zdržani, zavrnjeno. 132 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 133 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 134 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 135 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 136 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. ste zali proti prvoš. Ja, sem se mislil. Zdržani. Boš že preživela v tem primeru. Bomo preverili. 136. Glasujemo. Everyone voted ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. 137 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 12 za, proti, zdržani, moramo preveriti. Glasujemo o 12. predlogu spremembe. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 24 za, 23 proti. Kompromis B, kdo je za, proti, zdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 158 za, proti, zdržani, zavrnjen. 167 za, proti, zdržani, zavrnjen. 168 za, proti, zdržani, zavrnjen. 160 za, proti, zdržani, zavrnjen proti, zdržani, sprejeto. Kompromis C, za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis D, za, proti, zdržani, sprejeto. 191 za, proti, zdržani, sprejeto. 189 je to bilo sprejeto. 190 za, proti, zdržani, sprejeto zavrnjeno. Kompromis E, za, proti, vzdržani, sprejeto. 199 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 201 za, proti, vzdržani, sprejet. 202 z ustnim dopolnilom eh, poročevalca, lahko glasujemo o ustnem dopolnilu in o predlogu spremembe skupaj, da Dobro, potem pa 202 za ustnim dopolnilom. Kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. Kompromis F za, proti, zdržani, sprejeto. 210 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis G za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 214 za, proti, zdržani, sprejeto. Zavrnjeno. 42 za, proti, zdržani, bomo morali preveriti. Glasujemo o 42. prelogu spremen, glasujemo. Ste si glasovali? Konc glasovanja. Sprejeto. Prelog spremen 215 za, proti, zdržani, zdržani, zavrnjeno. Kompromis N za proti vzdržanje sprejeto. Kompromis H za proti vzdržanje sprejeto. Prav spremembe 232 za proti vzdržanje sprejeto. 233 za proti vzdržanje sprejeto. 234 za proti vzdržanje zavrnjen. 235 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis I za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis J za, proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe 253 s ustnim dopolnilom poročevalca. Lahko glasujemo o obojem, doj za, proti, zdržani, sprejeto sprejeto. Kompromis K za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog sremembe 260 za, proti, zdržani, zavrnjen. 261 z ustnim dopolnilom poročevalca. Glasujemo o obeh za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis L za, proti, zdržani, sprejeto sprejeto. Predlog spremembe 268 za, proti, zdržani, zavrnjen. Se opravičujem. Sajedu. Uvodne izjave. 75 za, proti, zavrnjeno. 76 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 77 za, proti, zdržani, zavrnjeno zavrnjen. 79 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 78 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 80 za, 80 za, proti, to bo treba preveriti. Glasujemo o 80. predlogu spremembe, glasujemo. Konc glasovanja, sprejeto. 81 za, proti, zdržani, zavrnjen. 82 za, proti, zdržani, zavrnjen. 84 za, proti, zdržani, zavrnjen. 85 in 86 so avtori umaknili. Kompromis M za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 94 za, proti, zdržani, zavrnjen. 95 za, proti, zdržani, zavrnjen proti vzdržanje zavrnjen. 96 za, proti vzdržanje zavrnjen. 97, 97 ja, za, proti vzdržanje zavrnjen. 98 za, proti vzdržanje zavrnjen. 5 za, proti vzdržanje sprejet. 99 za, proti vzdržanje zavrnjen. je brezpredmeten. 100 za, proti, zdržani, zavrnjen. 101 za, proti, zdržani, zavrnjen. 102 za, proti, zdržani, zavrnjen. 103 za, proti, ELS je bila za. Še enkrat, 103 za, proti, zdržani, zavrnjen. Mislim, da je zavrnjen, ampak bomo preverili. 103, glasujemo. Konec glasovanja. Ne, sprejetje, ta predlog smembe. 105 za, proti, vzdržani, ista večina sprejeto. 106 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis O za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, sprejet. 114 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis P za, proti, vzdržani, sprejet. Uvodna izjava 12, predlog smembe 123. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis R za, proti, vzdržani, sprejet. 126 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 127 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 128 enak kot 9 za, proti, vzdržani, sprejet. Omembe. A lahko tole skupno o tem glasujemo? Ja, super. 70 do 73, skupno glasujemo. Kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. Sedaj prehajamo na glasovanje na predlog komisije, se dopolnili, predlogo sprememb, glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Prejeto. S 44 za, 4 proti in enim zdržanim glasom. Poročevalki čestitam. Sedaj bomo na glasovali o letnem poročilu. Samo enkrat glasujemo, kdo je za, kdo je proti, kdo se je zdržal. A ne, to moramo po elektronsk, z elektronskim sistemom delati. Jaz sem spraševal tukaj. Glasujemo za začetek eh, pogajanj v trialogu. Ste si glasovali, konec glasovanja. 45 glasov za, 4 proti. To je torej dober mandat za našo pogajalsko ekipo. In še zadnje glasovanje, če je moje štetje pravilno. Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke. Naš poročevalec je Georgios Kirkos. Začnemo s kompromisom A. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijet. Kompromis B. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijet. Predlog spremembe 81. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Kompromis C, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe 84, kdo je za, proti, zdržani. To bo potrebno preveriti. Preverjamo, glasujemo o predlogu spremembe 84. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja, zavrnjen predlogu ena ne glasujemo, smo pri kompromisu D, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis E, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis F, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis G, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 105, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet proti, zdržani. To moramo preveriti. 105 glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 106, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjen. 108, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjen. In ta 18, kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da je zavrnjen, ampak bomo preverili. Glasujemo o INTA 18. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Ni bilo enostavno videti. Kompromis H. Kdo je za? Proti? vzdržani sprijet. Budget 2, kdo je za, proti, vzdržani sprijet. Budget 6, kdo je za, proti, vzdržani sprijet. Tram 13, kdo je za, proti, vzdržani sprijet. Kompromis I, kdo je za. No, tu imamo še ustne predloge sprememb, oziroma ustni predlog spremembe, torej začnemo z ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti, ustni predlog spremembe proti zdržani. To moramo preveriti, torej ustni predlog spremembe pri kompromisu I. To je tisto, o čemer glasujemo. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Temu pravimo demokracija. Tako, zdaj pa glasujemo o kompromisu iz ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprijet. Predlog spremembe 123, kdo je za, proti, vzdržani, to moramo preveriti. Glasujte, prosim, predlog spremembe 123. Ste vsi glasovali, konec glasovanja zavrnjen. 124, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 141 za? Proti? Zdržani? Mislim, da je zavrnjen, ampak bomo preverili. Predlog spremembe 141, glasujte prosim. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? Zavrnjen. Se mi je zdelo, da je treba preveriti tran 7, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis J, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis K, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis K bis, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 260, kdo je za, proti proti, zdržani. Spet so razlike zelo majhne, torej preverimo. Glasujemo o predlogu spremembe 260. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen za en glas. Ja, to pa ni moj problem. Dvakrat sem vprašal, če ste vsi glasovali, ker sem videl, da nekateri kar čakate. Zavrnjeno. Mislim, da so pravila zelo jasna. 257, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. 293 za, proti, zdržani, zavrnjen. Kompromis KBIS 2 In še ustni predlog spremembe. Začnemo z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za ustni predlog spremembe? Proti? Zdržani? Bomo glasovali, oziroma preverili samo ustni predlog spremembe. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Silvija je tudi glasovala? Ja, vse eh, iz... Skrbim za te. En glas še manjka. Sprejeto. Kdo je torej za kompromis KBIS 2 z ustnim predlogom spremembe? Kdo je proti? Zdržani? Sprejet. Predlog spremembe 295. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. 302. Kdo je za? Proti? vzdržani, zavrnjen. 306, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 308, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. O budžet 3 in 4 ne bomo glasovali. Inta 10, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Stran 15, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis L, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 155, kdo je za, proti, vzdržani. Preverimo. Glasujte, prosim, o predlogu spremembe 155. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 96, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. Če bi več eh, socialistov sodelovalo, bi bilo, bilo laže. DV7, kdo je za? Proti vzdržani sprejet. DV8, kdo je za? Proti vzdržani sprejet. DV12, za? Proti vzdržani sprejet. Kompromis M, kdo je za? Proti vzdržani sprejet. In ta 11, za? Proti vzdržani, sprejet. Kompromis en, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 162, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 163 za, proti, vzdržani, sprejet. In ta 12 za, proti, vzdržani, sprejet. In ta 15 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis O, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Proti. Zdržani. Sprejet. 169. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. 178 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 179 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 184 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 202 za, proti, zdržani, zavrnjen, 204, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. Kompromis 5, kdo je za, proti, zdržani, sprejec. Tran 4, kdo je za, proti, zdržani, sprejec. Tran 5, za, proti, zdržani, sprejec. 217, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. To pomeni, eh, da glasujemo o originalnem besedilu, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 218, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 219, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Prvotno besedilo pri eh, pododstavku 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis R, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis S, za, proti, vzdržani, sprejet kompromis T, to je za, proti, zdržani, sprejet. DV14 za, proti, zdržani, sprejet. 233 za, proti, zdržani, zavrnjen. 234 za, proti, zdržani, to bomo preverili. 234, glasujte prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Glasujemo o prvotnem besedilu. Pod odstavka 6 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis U, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 239 za, pro, proti, vzdržani, zavrnjen. 242 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 243 za, proti, vzdržani, zavrnjen 249 za, proti, vzdržani, zavrnjen 252 za, proti, vzdržani. Tu pa ni posem jasno, preverimo, predlog spremembe 252, glasujte prosim. Ste vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnjen. 253 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjen, 254 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 255 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Vedno ista večina, 256 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 261 za, proti, vzdržani, e, zavrnjen. 262 za, proti, zdržani, zavrnjen. 263 za, proti, zdržani, zavrnjen. Vedno enako. Tudi, ko smo preverili. Tran 3, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Tran 9, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Tran 10 za, proti, zdržani, sprejet. Tran 11 za, proti, zdržani, sprejet. Tran 11 za, proti, zdržani, sprejet. 23 je za, proti vzdržani sprejet. In ta 7 je za, proti vzdržani sprejet. 264 za, proti vzdržani zavrnjen. Prvotno besedilo pod odstavek 7 je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis V je za, proti vzdržani sprejet. Prelog spremembe 267. 267 do je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 268 do je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Pače 7 in 8 ne glasujemo. 9-1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 9-2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis dvojni V, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 271 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 9-3 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. 9.5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 9.13 za, proti, vzdržani, sprejet. In ta 16 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis X, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 274, kdo je za? Prvo, še verjetno si za. Proti, zdržani, sprejet. 275 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 279 za, proti, vzdržani, sprejet. 99 za, proti, vzdržani, sprejet. 19 za, proti, ti si za, Burkart je proti, torej moramo glasovati. Preverjamo 19, glasujte prosim. thanks, but uh, it was 1921, if I saw it rightly, rejected. Če sem prav videl, je zavrnjeno. Naslednjič mi dovolite sekundo več. Nisem jaz tisti, ki pritiska na gumbe. Torej, zavrnjen. DV15 za, proti, zdržani, sprejet. In ta ena, kdo je za, proti, zdržani, sprejet in ta dve, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet in ta tri, za, proti, vzdržani, sprejet in ta pet, za, proti, vzdržani, sprejet. 280, kdo je za, proti, vzdržani, preveriti bomo morali, prelog spremembe 280, glasujmo. Konec glasovanja, ste vsi glasovali, zavrnjen. Hvala, da ste mi dali malo več časa. Prvotno besedilo pod odstavkom 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis Y, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis Z, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis Z bis, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 312 je zdaj, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. In ta 8 za, proti, zdržani, sprejet. In ta 9 za, proti, zdržani, sprejet. In ta 13 za, proti, zdržani, sprejet. 30 je odstavek prvotno besedilo, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. 314 za, proti, zdržani, sprejet. 315 za, proti, zdržani, sprejet. Zdaj pa prihajamo na uvodne izjave. Kompromis AA. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Predlog spremembe 18 za? Proti? Zdržani? Sprejet. Prvotno besedilo izjave B. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Kompromis AB. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Predlog spremembe 24. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. 25 za? proti, zdržani. Ste se vzdržali in ste proti. Potem pa moramo preveriti. 25 glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja, zavrnjen. 26, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. 27 za, proti, zdržani, zavrnjen. Kompromis AC, kdo je za, proti, zdržani sprejet. Predlog spremembe 33, kdo je za, proti, zdržani zavrnjen. Kompromis AD, kdo je za, proti, zdržani. Socialisti in demokrati ste za sprejeto. Kompromis AE, kdo je za, proti, zdržani proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 47 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 48 za, proti, vzdržani. To bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 48. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 49 za proti, vzdržani, zavrnjen. 50 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Je kaj narobe? Ne. Yeah, they are all rejected, so we go. Ja, vsi so bili zavrnjeni, torej glasujemo o prvotnem besedilu vodne izjave 3. Ja, yeah, he is right. You didn't know. Please read your notes. Preberite, kar piše. Hvala, Alfred. Kompromis AF. Pri uvodni izjavi H, morda ste to hoteli povedati, torej AF pri uvodni izjavi H, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe 54 za, proti, Zdržani, zavrnjen. 55 za, proti. Zdržani, zavrnjen. Tran A, kdo je za, proti. Zdržani, sprejet. Tran B, kdo je za, proti. Zdržani, sprejet. Tran C, kdo je za, proti. Zdržani, sprejet. Navedbe. Navedba ena, prvotno besedilo, kdo je za, proti. Zdržani, sprejeta. Navedba dve, za, proti. Zdržani, sprejeta predlog spremembe ena, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe dve za, proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe tri za, proti, zdržani, to moramo preveriti. Predlog spremembe tri, glasujemo, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. No, zato pa smo preverili. Zavrnjen. Prvotno besedilo navedba 3 in 4 skupaj lahko. Kdo je za, proti, zdržani, oboje sprejeto. Predlog spremembe 4, kdo je za, proti. Tudi to bomo morali preveriti, žal mi je, predlog spremembe 4. Glasujte, prosim. Yes, it's, that is not a gift. Has everyone voted? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. To je darilce, ampak niti lastna skupina ga ni podprla. Navedba 6 in 7, prvotno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Prvotno besedilo 8, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Predlog smembe 6, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Navedbi 9 in 10 skupaj, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Dobro, ta je brezpredmetna, torej gremo na 9, kdo je za, proti, zdržani, sprijet. 10, kdo je za, proti, prvo še tudi za, dobro, proti, zdržani, sprijet. Prvotno besedilo 11.12.13, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 11, kdo je za, proti. To pa bo lepo preveriti. Predlog spremembe 11. Glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejet. Ni bilo tako jasno, ko sem vas pogledal. In še čisto zadnji predlog od Pabla, 12, kdo je za? Zdaj pa mislim, da bo bolj zadovoljen, kdo je proti, vzdržani spred. In pa še poemensko glasujemo o besedilu s spremembami. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Še ne? Se opravičujem, to je tisto, kar bo zabeleženo. Če želite, da bo vaše ime zabeleženo, da ste glasovali, potem glasujte zdaj. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto 37 glasov za, 7 proti 2 vzdržana čestitke našemu poročevalcu. Tako s tem smo prišli do konca glasovanja in zdaj predajam besedo podpredsednici gospe Swinburne. There's, there's been a terror... Gospod predsednik, ne vem, če ste seznanjeni, prišlo je do terorističnega napada pred parlamentom v Londonu. Thank you, ladies and gentlemen. If we can restart the session. Um, it's my pleasure. Torej, nadaljujemo z našim zasedanjem. V veselju mi je, da lahko danes drugič pozdravim v odbor Elke König. Zdaj je tu v vlogi predsednice enotnega odbora za reševanje in nedvomno nam je v veselje, da je eh, z nami, kljub temu, da je že bila tu do povdne. Tokrat eh, je eh, sama na odru in eh, bo samo ona odgovarjala na vaše vprašanja in to je njen prvi nastop pred parlamentom v letošnjem letu. Decembra lani je bila pri nas in mislim, da se je v mestnem času eh, v odboru zgodilo marsikaj zlasti v zvezi z načrtovanjem reševanja, z absorpcijskimi sposobnostmi, z minimalnimi zahtevami za uh, lastni kapital. Torej, veselimo se vaših pripomb, deset minut imate za uvod, potem pa prosim vse kolege, da se držijo svojega časa za govor, ki je pet minut. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Uh, Zelo me veseli, da imam priložnost eh, nastopiti pred vami in eh, še vedno je danes eh, zelo žalosten dan za Brusel, koliko razumem pa tudi zelo žalosten dan za London. Ampak najprej idem na naše tematike poskusila bom ne ponavljati, kje smo, kar zadeva spostavitev agencije in podobno. Lahko odgovorim na morebitna vprašanja kasneje, če jih imate, ampak eh, poskusila se bom. Eh, Ozreti malo nazaj. Kriza se je začela pravzaprav pred desetimi leti in marsikaj se je spremenilo. Okrepili smo eh, nadzor, ga uskladili, povišali smo kapitalske zahteve, precej več kapitala je danes v bančnem sektorju, ustvarili smo bančno unijo, je ogromen, kar je ogromen korak in nov režim reševanja smo uvedli. In kot ste nas ravno kar pomnili, zdaj govorimo o sistemu reševanja in senacije za centralne nasprotne stranke. No, Seveda vedno razmišljamo o tem, kaj je potrebno še storiti, ampak To je tudi nekaj, kar mene osebno pomirja. Namreč prednedavnem je bila izvedena študija Evropske centralne banke, ki je pokazala, da 26 najpomembnejših evropskih bank je sposobnih preživeti brez širjenja negativnih učinkov, če bi katera od njih zašla v resne težave. To je torej dokaz, da od nastopa finančne krize se je zgodilo marsikaj, zaradi česar je finančni sistem bolj trden in zaradi česar so banke manj med sebojno povezane. Razmere so torej se izboljšale, vsekakor pa naša naloga še ni končana. Seveda in vsi se zavedamo, da obstaja še nekaj nerazrešenih vprašanj v določenih državah članicah in v določenih institucijah, ter da je prehod na nove režime eh, velike ziv. Eh, za banke in za druge akterje, ampak v vseh teh zadevah je potrebno go govoriti čim prej in se lotevati stvari na tak način, da širši okvir bančne unije ne bo kakorkoli pod vprašajem. Eh, Daniel Nui, ki bo jutri z vami, bo povedala kaj več o nadzornem eh, delu. Nasplošno gledano pa mislim, da ne samo, da smo bolje pripravljeni na morebitni propad banke, ampak lahko tudi z zaupanjem rečemo, da večina bank, eh, eh, vsaj kar zdaj veš, skupno število bank v Evropi, je sedaj v takem stanju, da njihov propad ne bi ogrozil finančne stabilnosti in da jih je mogoče varno rešiti v primeru, da pride do bankrota, kot katerokoli drugo podjetje, eh, ki eh, zaide v eh, solvenčni postopek. Seveda je še vedno mogoče, da bo kakšna banka propadla, to se dogaja, ampak dodatna varnostna mreža eh, reševanja je namenjena samo peščici, ne večini, torej samo tistim, ki eh, imajo pomembno vlogo na trgu. Orodja reševanja bomo uporabljali samo, kadar bo to potrebno in v interesu javnosti. No, zdaj bom eh, preskočila običajni eh, korak, da se moramo osredotočiti tudi na zakonodajo nesolvenčnosti kar je druga plat medalje in na eh, sistem jamstv, eh, jamstv za vloge. Ampak zdaj gremo na minimalne zahteve za kapitalne kvalificirane obveznosti. Eh, naš odbor načrtuje rešitev za tiste banke, ki bi morda potrebovali rešitev. Določanje minimalnih zahtev za kapital in kvalificirane obveznosti je sestavni del našega dela na področju načrtovanja reševanja. Eh, torej MREL je naš, naše glavno orodje za zagotavljanje rešljivosti bank. V letu 2016 smo dobro napredovali, okrepili smo rešljivost s tem, ko smo eh, prepoznali ovire za reševanje in eh, s tem, ko smo podali smernice za odpravo teh ovir. Hkrati pa smo razvili tudi smernice za uh, eh, Emrin. Eh, Tisti glav, tisto glavni element našega dela na področju Emrel v letu 2016 eh, je to, da je analiza vzorca bank pokazala, da eh, pri večini bank se pojavlja majhen, ampak obvladljiv primankljaj. In ta primankljaj nikakor ni tako visok, kot so nekateri strokovnjaki v preteklosti ocenjevali. Če sem natančna, pri tem vzorcu je šlo za 110 eh, milijard, vse skupaj eh, je verjetno nekje med 100 in 200. Teh eh, slavnih ali zelo glasnih 8 odstotkov, torej ta prak, če mu lahko tako rečemo, Eh, je problematičen samo za zelo majhno število bank, kajti v večini primerov je že samo izvajanje delegiranih aktov že pripeljala do, šir, do višjih zahtev. Tako da ni eh, potrebe, da se preveč razburete glede praga. Kot sem povedala že večkrat, bi Emrel v višini os, manj kot 8 odstotkov skupnih obveznosti eh, v določenih primerjih, eh, nekaj, kar bomo zahtevali od največjih bank v bančni uniji, zato da bodo rešljive. Eh, pri Emrelu gre za ustrezno sposobnost absorpcije izgub in to je eh, ključen element tega, da najdemo odgovor na vprašanje, kdo plača. Eh, in tu gre tako za davkoplačevalce kot deličare in upnike. E, in tu gre za količino, kakovost e, in o vseh podrobnejših vprašanjih bomo še govorili v prihodnjih mesecih, kajti to ni nekaj, kar bi lahko naredili naenkrat. E, tako da bo se to delo nadaljevalo še letos in verjetno tudi prihodnje leto, preden bomo zaključili. No, poleg določitve MRL-a in izvajanja, pa eh, se ukvarjamo tudi z drugimi področji. Eh, ukvarjamo se z operativno kontinuiteto kritičnih storitev po reševanju, zmožnost banke, da zbira kapital, torej zagotavlja likvidnost, je ključna tema, ki je ne moremo reševati sami, tu potrebujemo sodelovanje centralnih bank. Dostop do infrastrukture finančnih trgov, To je druga plat tistega, o čemer smo govorili danes do povdne. Eh, povrnitev zaupanja v trg, vse to so elementi, s katerimi se okvarjamo in biti moramo zelo realistični. V letu 2017 se bomo predvsem ukvarjali z. Uh, operativnostjo načrtov za reševanje, torej s postopnim zagotavljanjem rešljivosti, je pa to večletni proces in zagotoviti moramo, da bomo šli v pravo smer v prihodnjih letih. Še ena tema, ki je morda zanimiva za vas kot evropske poslance, je eh, strategija in načrtovanje reševanja. Veliko je govora o eni vstopni točki, več vstopnih točkah za me je pomembno, da so ti načrti prilagojeni, da ne ostaja enoten načrt za vse. In v praksi bomo morali upoštevati specifično strukturo posamezne skupine, eh, lokalni režim v ključni, eh, ključnem pravnem sistemu. Eh, in to bo potrebno upoštevati tudi pri strategiji reševanja in pri določanju emrela za posamezno skupino. In nekaj, če se ne moram dovolj pogosto ponoviti, je, da smo zavezani eh, sodelovanju z državami članicami znotraj bančne unije in tudi znotraj Evropske unije, zato da bi zagotovili, da bodo te strategije funkcionirale. Eh, seveda ni nobene diskriminacije proti tistim, ki niso člani bančne unije. Naj pa z enim stavkom še omenim enotni sklad za reševanje. Zbrali smo že prispevke za leto 2016, zdaj se ukvarjamo s prispevki za 2017. Mrsikaj je še potrebno upoštevati, eh, kar zadeva udejanjanje naložbene strategije, ter to nas trenutno ni najbolj eh, relevantno, do eh, skupnih varval. Ampak vsaj varnostna mreža naših posojil je že končana, končali smo na začetku leta 2017, zdaj imamo ustrezne sporazume z vsemi državami članicami. In pa še nekaj komentarjev v zvezi s predlogom komisije o tem, kako izvajati eh, sposobnost absorpcije popolnih izgub v širšem okviru. Eh, Širše gledano podpiramo ta predlog, imamo pa tudi določene pomisleke v zvezi s tem predlogom. Najprej v zvezi s tem, da komisija predlaga eh, prvi stebr, torej obvezen emrel, samo za Eh, globalno sistemsko pomembne banke, to je osem institucij, samo v drugem stebru pa za vse ostale. To je nekaj, kar je zaskrbljujoče in podpiramo tiste, ki pravijo, da se je potrebno tu malo ustaviti in razmisliti o tem, ali eh, ne bomo tu morda dosegli kakih neželenih učinkov. In pa še eh, podrejeni dolg, tu je uh, obvezno za velikih šest, pa zelo potrebno tudi za preostale banke. In pa še čisto za konec, eh, bom pa seveda z veseljem odgovarjala na vprašanja, kar je tudi zelo pomembno, je, da organi za reševanje imajo ustrezno prožnost, da prilagodijo emrel in prožnost tudi z vidika časovnice. Torej, eh, kakršen koli predlog, ki bo zmanjšal pružnost organov za reševanje, bo problematičen. Zdaj bom pustila pri stanju vse ostalo, ker mi je zmanjkalo časa in naj eh, zaključim z naslednjim. Veliko je še potrebno postoriti eh, v bančnem sektorju, eh, pri političnih vprašanjih, ampak eh, Pripravljeni bomo na reševanje, če bo to potrebno, nikakor pa si tega seveda ne želimo. Najlepša hvala. Hvala, gospa König. Najprej, eh, gospa Hübner v imenu e LS. Hvala. Začela bi z Emrelom in Telakom o izvajanju Telaka. Torej, skupne smogljivosti za absorbiranje izgub če ni moč zadostiti zahtevam v zvezi z kapitalskimi umestnimi rezervami, kaj to pomeni? Pomeni neko obdobje za premislek, preden se do, določit, odločitev sprejme. Tukaj gre za sicer zakonodajo, ampak za določeno diskrecijo glede fleksibilnosti tudi. Če gre za dopolnila v zvezi z direktivo o eh, pravicah eh, potrošnikov, tam je previdena ta diskrecijska pravica. Vima, da niste s tem zadovoljni. Kaj po vašem mnenju bi bila prava rešitev? za zagotavljanje potrebne fleksibilnosti, tako da bodo rezultati boljši. To je prvo vprašanje. In drugo vprašanje, niste še podpisali za komisijo memorandoma o razumevanju, morda bi lahko kaj povedali o tem, ali obstaja kakšna možnost za to, kar zadeva upravne stroške, izdatke, ki je vse, vašega odbora za reševanje. Mi vem, da s komisijo še določate stopne od teh eh, izdatkov. Kako boste razrešili, po vašem mnenju, ti dve upravni vprašanje? Hvala za vprašanje. Če govorimo o fleksibilnosti, govorim pravzaprav o tem, da je število emrelov treba prilagoditi za konkretne eh, primere. Bomo, morali bomo reči, ne vem, emrel XY analiza je odvisen od strukture skupine. Ko gre za ta čas za premislek, moram reči, da se z določenim obdobjem šestih mesecev ne strenjamo. V določenih primerih bo šest mesecev v redu, v nekaterih drugih situacijah pa boste potem mislili, da gre vse skupaj v napačno smer in na koncu ne bo dovolj bail in kapitala na voljo. Torej, prošnja in odobritev se strani organa za reševanje je lahko morda en pristop, tako da ni nekega avtomatizma. Jasno je treba povedati naslednje. Dovolj časa je treba zagotoviti, kajti jasno je, da nihče ne more obogatiti uh, izgubljenega kapitala v nekaj dneh. Treba je upoštevati situacijo v banki. Kaj pa memorandum o razumevanju s komisijo? No, najprej naj rečem, da dobro sodelujemo s komisijo. Ni pa nobene pravne potrebe za ta memorandum. In lahko si predstavljate, koliko vprašanj bodo zastavili pravni strokovnjaki, ko gre za to, kdo naj to počne. To je eden od razlogov, da še nismo memoranduma podpisali. Potem uh, upravni izdatki. Prav imate, smo v delikatnem položaju. Komisija mora še do konca oblikovati delegiran akt o tem, kako lahko naše stroške pokrijemo z prispevki celega sektorja. Torej, tiste banke, ki so bile leta 2014 strateško pomembne banke, predfinansirajo upravni proračun našega odbora, dokončni sistem pa bo verjetno začel veljati v naslednjem letu. Hvala. Pervonš Beres v imenu Svendr. König, je voudrais revenir sur... Hvala lepa, gospa König. Rada bi se vrnila k non-performing loans in k predlogu Evropske bančne agencije. Namreč to je pomembno zaradi enega problema, ki ga imamo in sicer, kadar želimo eh, posredovati na trgu NBL, se tu pojavi tveganje asimetrične, asimetričnosti. Drugo tveganje pa je tudi to, da si pridejo delež, deležniki eh, na vzkriž, v primeru, ko jih ta predlog o slabih bankah ne zajema. V primeru, banke Northern Rock smo uh, že videli, da bi potrebovali bolj drugačen predlog se strani komisije in globalne je, bi se rado dotaknila tudi vprašanja, kdo je odgovoren za vso to strukturo, ki smo jo uspo, znotraj te strukture, ki smo jo vzpostavili. Ne zdi se namreč da ste naklonjeni predlogu EBA, ampak v makroekonomskem smislu, in to seveda presega vaš mandat, bi Evropska unija imela ves interes, da vzpostavi tako slabo banko, ne glede na to, v kolikšni miri so posamezni deležniki sposobni razrešiti vprašanje NBL. In zato me zanima, če bi pri takšni bolj makroekonomski viziji eh, drugače gledali na eh, sposobnost oziroma zmogljivost za absorpcijo izgub. Hvala za vaše vprašanje. Vprašanje o tem, kako MPL obravnavati v okviru koncepta delojoče podjetje, to je nekaj vprašanje kar morajo urediti centralne banke. Kar pa zadeva ta predlog, pa tole. MPL je vprašanje podedovane situacije, ki ga je treba razrešiti. Osebno dvomim, da predlog, ki vse uh, eh, unese v eno evropsko slabo banko, je dober, kajti investitorji želijo, vlagati v natančno določene portfelje, ne neke horizontalne portfelje, ampak to je tehnično vprašanje. Ker zadeva predlog Evropskega bančne, bančne agencije, tehnične razprave so tukaj še potrebne. Prava ekonomska vrednost, ki ni tržna vrednost in potem vračilo sredstev, je nekaj, kar ne bo počistilo bilanco banke. S taktičnega vidika pa se strinjam, da potrebujemo evropski okvir, verjetno potrebujemo podporo za nekatere manjše banke, da bodo lahko nadaljevale z delom, ampak ne, nisem toliko naklonjena sistemu, kjer gre državni denar oziroma javni denar v to, in ni eh, jasno vnaprej, kako bo do ta proračunska sredstva vrnjena. Nekoliko skeptično sem, ampak mislim, da moramo vsekakor v teh portfeljih ustvariti najprej preglednost in potem ustvariti okvir za podporo zlasti manjših institucij, da bodo lahko šle v to smer. Ker zadeva Northern Rock, ne morem to komentirati, ker ne poznam natančno podatkov v zvezi s to transakcijo. Potem vaše vprašanje, kdo odgovore? Predvsem banke. Nadzorniki bank niso ukrepali, no sedaj ECB to počenja nekoliko drugače. Jasno pa je, da je to tema za vse nas, za komisijo, da razmislimo o nekem okviru. Ker zadeva organ za reševanje, slaba banka, ali nek upravnik aktive, če hočete. Ja, to je nekaj, kar lahko pride v samem postotku reševanja, ni pa to dokončna rešitev. Upam, da bo uh, suvereno delojoče podjetje tisto, ki bo boljša rešitev. Hvala. Zaguje Miguel Vegas. Ne, ni ga tukaj. Morda kasneje. Uh, Hvala. Gospod Ortason. Mi se strinjamo za vašo ambicijo, da, za, da se osredotočite na mrel. Kaj pa, kar pa zadeva GSIB, torej globalne sistemske banke in telak, skupno absorpcijsko sposobnost. Rekli ste 8 odstotkov izpostavljenosti in ne vem koliko odstotkov vseh takšnih bank je treba upoštevati, ampak 8 odstotkov vseh obveznosti za te eh, sistemske banke se nam ne zdi dovolj visok eh, odstotek. Zdi se nam, da bi moral biti višji. Drugo vprašanje. Previdnost na Eh, ocena zahtev po absorpciji izgub. Tukaj gre za tako imane eh, mehke smernice in trde zahteve. No, videti je, da te smernice in njihova kršitev nima nobenih posledic za subjekte morda celo v tem primeru lahko manj rezervacij oblikujejo takšne banke. Torej, ali mislite, da je v tem primeru kapital uh, prizadetega subjekta moč kar ignorirati? Telak in prenos v evropsko zakonodajo in osredotočanje na 18 odstotkov oziroma 6,5 odstotkov uh, leverage eh, kazalnika. No, za telak je to minimalni standard. Ko pa gre za okvir MREL-a, pa je prvi stebr tisti, ki je veljaven. Prav, imate, ko pravite, da to ne dosega 8 odstotkov celotnih obveznosti in potem je drugi stebr, organ za reševanje se tukaj mora odločiti na podlagi lastne ocene tveganj. Zato sem rekla, da potrebujemo fleksibilnost, odvisno od sistemskega pomena, od kompleksnosti banke lahko potem ugotovimo drugi stebr je za takšno institucijo bolj primeren. Mi še vedno ustrajamo na trditvi, da je osnovna logika naslednja. Če gre za eno največjih institucij ali velikih institucij, moramo imeti možnost, da v ponedeljek zjutraj pridemo do zahtevanega kapitala za to, da vzpostavimo ponovno zaupanje eh, finančnega trga. Tudi koncept delujočega podjetja, going concern, je tisti, ki zahteva nekaj časa. Torej moramo biti nekoliko bolj ambiciozni in ne smemo omejiti drugega stebra potem smernice in zahteve v okviru drugega stebra ste spraševali. No, v tem primeru lahko delamo s smernicami v drugem stebru, če se skupaj natančno spremljamo. Ko banka ni več v okviru smernic v drugem stebru, jo lahko predstavimo v smernicami drugi stebr in zahteve v okviru tega. To je možno, ampak zelo natančno spremljanje je pri tem potrebno. Hvala. Marko Vali. Hvala lepa. Že dvakrat smo v tem parlamentu glasovali o resolucijah glede bančne unije. Predlog za enotno nadzor nad bankami glede sistemskega tveganja tretje stopnje. In ko si pogledamo bilance bank, še zlasti v Severni Evropi, vidimo, da so nekatere izpostavljene eh, v višini 80 odstotkov za to vrste inštrumente in 20 odstotkov za druge eh, kreditne inštrumente, medtem ko imamo na jugu v bankah ravno obratno situacijo, torej večja izpostavljenost pri kreditnih inštrumentih, pri posojilih. In glede na to, da je to spremljanje bolj usmerjeno na sistem posojil, se tu pojavlja precej velik sistemski problem, saj vključuje sredstva, ki jih je tudi težko opredeliti. In zato me zanima, kako lahko ta enotni sistem za reševanje prispeva k oceni teh tveganj in ali je možno tukaj vzpostaviti kredibilne načrte za reševanje tudi znotraj mehanizma prvega stebra, eh, kljub temu, da so tu očitne težave. Že nekaj časa nam namreč ne uspe razumeti, kako se teh težav sploh lotevate zdi se skoraj, kot da nimate prave volje za to, da bi ugotovili, kakšne težave to so. In to ni nepomembno, glede na to, da je tukaj pod vprašanjem več deset milijard evrov. Dejansko gre za nevarnost, pri kateri se cela Evropa prepušča nekemu viharju uh, in mi se ukvarjamo samo s posameznimi eh, problemi. Sredstvo na tretji ravni, to je tema, ko SSM, torej nadzornik, spremlja natančno, kaj se dogaja, tako kot eh, ko gre za kreditno treganje. treganje. Gre za delo nadzornikov, seveda pa tudi računovodskih storitev, da tista sredstva, ki so resnično aktiva na tretji ravni, ustrezajo ustreznim kriterijem. In naknadno jih je potem ta sredstva treba testirati v realni prodaji na trgu, tako da lahko ugotovite, kakšna je dejanska vrednost teh sredstev. To je vprašanje nadzora. Strinjam se z vami. Treba je pa tudi upoštevati to vprašanje pri pripravi načrtov za reševanje. Tam potrebujemo preglednost in vse podatke tudi od nadzornikov. In zato moramo razviti ustrezne umestne rezerve, tako kot za MPR portfelje. Moramo razmisliti, kakšne so morebitna tveganja in kaj bo vprašanje vrednost, kaj bo do diskonti, ki se uporabljajo v primeru reševanja. Tukaj ni nobene čudežne palice. Najbolj, najbolj težko je ovrednotiti, določiti vrednost teh sredstev. Hvala, gospod eh, Hökmark. Se opravičujem, gospod Hökmark. Gospod Vali bi želel še enkrat nekaj reči. Ja, oprostite, imel sem še minuto časa na voljo za follow-up, ampak ni mi prav jasno, kako nameravate to oceniti. Kaj se v bistvu lahko zgodi, ko pride do uh, pred, majhnega pretresa na trgu? Lahko se zelo močno zniža vrednost uh, teh inštrumentov. In tukaj je treba oceniti obseg teh um, slabih posojil in glede na to, da se to ocenjuje samo z modeli, ki so notranji modeli bank, ne vem, kako lahko uh, pridemo do uh, konkretnih informacij. Uh, in kako se lahko potem posreduje in ukrepa v teh primerjih. Mislim, da bi potrebovali bolj natančne informacije za to, da bi se lahko ukrepalo na tretji ravni. No, moj odgovor je šel v to smer. To je tema, s katero se mora ukvarjati nadzornik. Nadzornik na podlagi deločega podjetja kontinuirano spremlja vse vrste sredstev in brez dvoma se odre, osredotoči na eh, sredstva na tretji ravni, kajti to je tržno vprašanje. Pri MPL-u pa gre za vprašanje kreditnega tveganja. To so teme, ki jih je treba seveda obravnavati, ampak zelo previdno. Se opravičujem, bom uri uro spremljala naslednjič bolj natančno. Gospod Hekmart, ja, ni problema, sem se bolje lahko pripravil na svojo intervencijo. Hvala za vašo predstavitev. Ko se pogovarjate o oblikovanju Telaka in Emrelom, ste sami rekli, da moramo imeti dovolj kapitala za bel in operacije. To je seveda pomembno. Ampak EBRD ustraja, da je kapital v banki kapital, ki je primern za bel in. No, pri nekaterih eh, bankah in inštitucijah je to lažje narediti, druge pa ne. Evropska banka za obnovo in razvoj, torej EBRD, pa ustraja, da mora vsak investitor poznati svoje tveganje. In ne sme priti do nekih domnev, da je nekaj kapitala v banki, ki je primern za Belin, nekaj kapitala pa, ki ga ni mogoče uporabiti za to. To bi ogrozilo načrte EBRD-ja za ustvarjanje zaupanja na trgu. Morda bi nam lahko povedali, kako vi mislite, da se lahko z situacijo, v kateri smo, soočimo, da ne bomo ustvarjali te domneve, da nekaj kapitala je primernega za beli in drugi nekaj pa ne. Drugo vprašanje. Ali bi lahko razmišljali o tem. O tem, kakšen je pristop v okviru BRD, ja, če govorimo o Telaki, Telaki in Emrel. Mislim, da imate prav. eno zelo pogostih nesporazumov je to, da uh, ljudje razmišljajo v zvezi z nekaterimi obveznosti, se da opraviti beli. Ampak jaz vedno govorim, imamo uh, hierarhijo uh, obveznosti, najprej lastni kapital, potem tako imane junior obveznice, sledu, sledijo, uh, tako imane senior bonds pa niso Eh, brez tveganja. Nekateri so trdili, da niso povezane s tveganjem, ampak sama mislim, da ne. In bančne obveznice so enake, ne glede na to, kdo je lastnik sredstev. V hierarhiji upnikov greste skozi različne vrste sredstev. Predlog komisije je korak v pravo smer, namreč zakaj? V istem razredu upnikov imamo lasnike senior obveznic, imamo pa nekatere upnike, ki jim iz praktičnih razlogov ne želite uh, omogočiti belina, če gre za operativne obveznosti. Torej, treba je zagotoviti, da imamo boljšo in bolj pregledno hierarhijo upnikov, in potem ugotovimo, kje, kaj je tretji razred upnikov ali pa lahko razmišljamo tudi o drugih rešitvah. Pomembna je zame hierarhija upnikov in to je treba razkriti trgu, tako da lahko trg določi ustrezno ceno. Kar zadeva ERB, ne morem reči, da smo z vsemi uh, zadovoljna. Podrejenost, subordinacija je tukaj potrebna. Potem izvajanje telaka je gotovo tema, kjer moramo na mednarodni ravni še izpolniti svoje obljube. Ne na zadnje pa potrebujemo več ne v PRD-ju, ampak moramo odpraviti težave v nacionalni zakonodaji o nesolventnosti. To je namreč področje, ki mora biti podlaga. To so torej teme, o katerih je treba govoriti, ali pa če smo dovolj pogumni, bi morali pravila o nesolventnosti, to je tudi subordinacija, za finančno industrijo urediti na evropski ravni. To niso stvari, ki so najbolj enostavne, ampak vse kot prej se jih bo treba tudi lotiti. Jakob van Vajce, ker ima naslednje vprašanje. Hvala. Hvala, predsedajoča. Prvo vprašanje. Se navezuje na Gunarjevo vprašanje. On je spraševal o Belinu. Kakšna je realnost soočanja z problemi velikih bank v Evropi danes? Previdnostno dokapitalizacijo opravimo, zato da se izognemo resnim oblikam belina. No, zato, s tem se strinjam. Razmišljamo v eh, tem predlogu ustanovitvi slabe banke, da ne bomo imeli toliko belina. Mene zanima, v kakšnem, kakšnih primerjih je resni belin opnikov tisti, ki bi mu bilo treba dati prednost in v katerih okoliščinah bi moral pri belinu kapital biti lastni kapital. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje se nanaša na nekaj, o čemer ste vi govorili enkratna vstopna točka kot reševanje, reševanje na podlagi večkrat, več vstopnih točk. No, ko gre za posrednike, te je verjetno treba uh, ustanoviti za banke iz tretjih držav. ZDA to počenja, Evropska unija to počenja, ali ne bi nasplošno se poslovili od eh, fikcije o reševanju na enem mestu, enem stopnem mestu, in ali se ne bi premaknili na uporabo koncepta eh, reševanja na več mestih. No, do sedaj eh, do kapitalizacije previdnostne še nismo eh, imeli, ampak je to morda del BRRD-ja. Morda je to eden od pristopov za reševanje. V tem primeru morda razumen primer, ampak verjetno dobivate občutek, ko se pogovarjamo o tem, ljudje rečejo, beli ne pa škodljiv. Ja, seveda je škodljiv. Kaj ti to je reševanje, ni pa oživljanje in ljudje izgubijo lastninsko pravico pri Belinu do svojih sredstev. Ne morem reči, da to velja samo za lastni, lastniški kapital. Vedno tudi v okviru državne pomoči je tako van eh, junior dolg bil upoštevan tudi. Če se odzovem na to, kar je rekel Gunnar, bi lahko rekli, vse obveznosti je moč vključiti v bail-in in jih je treba vključiti v bail-in. Potem je treba uh, podedovane dolgove upoštevati. Gre tudi recimo za obveznice in v okviru MIFID-a to ne bi bilo spremljivo za nekatere investitorje. Tega se moramo zavedati. SPE proti MPE predlog za umestne holdinške družbe. To je dober organizacijski korak, povečuje tudi transparentnost. Trenutno imamo namreč več pravnih oseb v evrskem območju in vse te osebe so premajhne, ko gre za uh, enotnost nadzornikov. Imamo celo uh, razpršeno vrsto in število nadzornih organov. Ta pristop pa bi zagotovil večjo preglednost pri reševanju in pri nadzorovanju bank. In mislim, da kot nadzornik Evropska centralna banka je morda za misel, ki bi jo lahko upoštevali. ko gre za SPE-je, torej e, enkratne <laughs> vstopne točke, stotstotno ne moremo tega imeti, tako kot ne moremo imeti e, stotstotno več vstopnih točk. Neke vrste kombinacijo, če hočete, bi morali imeti, odvisno od strategije. In ta kombinacija je bolj realna. To smo tudi pri naših načrtih predvideli, lahko razmislite o skupinah, imate subjekte za reševanje. No, koncept je morda dober kot raz, za razmislek, ampak na koncu bomo vedno imeli mešane oblike vstopnih točk. Yes, thank you and Mrs. König. Ester Delajne, prosim. Ja, hvala, hvala, gospod König, da ste zopet z nami. Dve vprašanje. Najprej, kar zadeva telak. Z velikim zanimanjem sem prisluhnila vašim pomislekom. Uh, Eh, glede predloga komisije, pravite, da obstaja vrzel med globalno eh, pomembnimi bankami in drugimi institucijami in poskušam razumeti, kakšne posledice bi to prineslo in eh, kaj pomeni ta pomislek, ki ste ga izrazili. Ali menite, da potrebujemo dodatno raven zaščite za DESIP, poleg GESIP, nekaj primerljivega, vsi vemo, da banka, kot eh, je naprimer multideplatski, čeprav ne sodi med globalno pomembne, bi lahko v določenih scenarijih povzročila sistemski pritisk na celoten bančni sektor. Torej, kakšne bi bile konkretne posledice pomislekov, ki ste jih izrazili pri tem vprašanju? In pa, še kar zadeva Edis, veste, da delo eh, napreduje tudi med poročevalci v senci in govorili smo o vprašanju držav, kjer raven zaščite ni primerljiva z eh, Edisom in eh, torej s sistemom jamstev in eh, občutek imamo, da bi kreditne institucije morale vstopiti v nacionalni GDS in se pridružiti Edisu, če raven zaščite v, zunanjih, v tretjih državah ni primerljiva. Se strinjate s takim pristopom? To bi pomenilo kar precej dela za vas. Eh, in tudi za komisijo, seveda, ki bi morala preverjati eh, to enako vrednost. Eh, ne vem, če bi bili ravno zadovoljni s tem, ampak najti moram nek izhod iz te razprave in zelo bi cenila najprej vaš prvi odziv in pa kasneje bi tudi želela ostati v stiku z vami v zvezi s to zadevo. No, najprej začnem s prvim delom. Mislim, da komisija v Eh, predvideva časovnico za telak in telak je namenjen samo za globalno pomembne banke, ampak verjetno moramo v vseh državah članicah eh, upoštevati, da eh, GESIP in pa naslednja raven bank je sistemsko relevantna. V Nemčiji, če govorite o Deutsche Bank ali Commerzbank, so to sistemsko pomembne banke za državo. In, uh, Zaskrbljeni smo, da če bi prvi stebr veljal samo za globalno relevantne banke oziroma pomembne banke, eh, je vprašljivo, ali bomo prišli do enakega emrela sključno pri drugem stebru. Verjetno bi bilo bolj pametno reči, da to velja tudi za nacionalno pomembne banke, čeprav to ni eh, ravno opredeljen pojem. Eh, ali pa moramo jasno povedati, da za te banke ni stebra ena, vendar pa to nikakor ne pomeni, da je zahteva za MRL nižja. Torej gre za neko um, mešanico različnih pristopov, kako to rešiti, ampak sama sem še vedno najbolj za to, da bi imeli uh, obvezen prvi stebr tudi za uh, eh, DESIP. To bi bilo najbolj enostavno. Kar pa zadeva EDIS, torej sistem jamstev za vloge, uh, tu vidim eh, pomisleke in obstajajo pomisleki v bančni uniji in v Evropi, kajti eh, zdaj smo priča vrsti primerov, ko institucije imajo podružnice v drugih državah članicah in očitno to pomeni kar precej pritiska za sistem jamstev tiste države, kjer ima sedež podružnice. In to je morda šipkejša država ali manjša država, kakorkoli že želite to opredeliti, ali uh, manj, uh, uh, država z manj močnim sistemom jamstev. In sprašamo se včasih, če, ali, če sploh vedo, da jih utegnejo zadeti tudi vse druge operacije v drugih državah članicah. Uh, ter torej, razmislimo o tem, kako zloti, se lotiti tega vprašanja in kako zagotoviti enakovrednost na tem področju. Kadarkoli slišim besedo enakovrednost, vem, kaj to pomeni, tako da eh, bom sprejela vašo ponudbo, da o tem še malo razmišljamo. Hvala, gospa Grnik. Prišla sem do konca seznama. Eh, govornikov, ki so prosili za besedo. Če kdo še želi besedo, se lahko oglasi. No, no, ni problema. Prvonš. Najlepša hvala za vse te informacije. Eh, rada bi se vrnila k ničemu, kar ste rekli danes do povdne ko ste omenili primer eh, medijacije in mogoče bi nam lahko povedali, eh, kaj ste iz tega povlekli kot lekcijo in sicer kako ta mehanizem, ki ste ga do sedaj bolj izjemoma uporabljali, dejansko deluje. Torej, kaj je omogočilo, da ste v tem konkretnem primeru lahko prišli do večine, ki jo je sicer težko doseči v komisiji in uh, kako bi mogoče kazalo ta postopek poenostaviti zato, da bi se ga laže uporabljalo. Pa še nekaj, glede na to, da je Ester Delange omenila dosje Edis, zgleda, da so se v svet tu začele razprave v zvezi z backstopom. Ali imate kakšne dodatne elemente eh, oziroma informacije o tem, kako to poteka? Eh, eh, Najlepša hvala. Najprej začnem pri medijaciji. Pogoji za začetek medijacije so seveda različni v kontekstu ESME. Uh, kot eh, eh, pri kolegijih za reševanje, če naprimer eden od upletenih organov ni zadovoljen s programom oziroma načrtom reševanja, če meni, da določena točka ni ustrezno obravnavana, se lahko obrne na Evropski bančni organ za medijacijo. Nimamo pragu, uh, nimamo neke super večine, ki bi bila potrebna za sprožitev medijacije in ko sem dopodne to omenila, sem uh, to naredila iz dveh razlogov. Če pogledamo vse deležnike, ki imajo upravičene interese eh, pri reševanju in sanaciji centralnih nasprotnih strank, mislim, da pravzaprav ni neke alternativne možnosti, ni druge, kot da vzpostavimo kolegi, vsi se morajo sesti za mizo, se zediniti in potrebujemo jasen mehanizem, kaj se zgodi, če se ne strinjajo, potem je potrebna medijacija. Torej, prak mora biti vsekakor nižji kot tisti, ki ga je danes dopolne omenjal Steven Mayer. Eh, kar pa zadeva drugo vprašanje, Ester Delange se verjetno strinja, da Edis napreduje počasi, ampak napreduje. In kar zadeva varovalni mehanizem, mislim, da smo se stvari šele začele premikati. Zdaj je zadeva v svetu, v delovnih skupinah, eh, obravnavajo tehnične pogoje varovalnega mehanizma, ampak vsekakor bo to terjalo nekaj časa. Eh, in eh, zagotovili smo eh, sporozume o posojilih, ampak eh, naš končni cilj mora biti varovalni mehanizem in eh, delamo naprej, ne pričakujemo pa, da se bo to zaključilo pod malteškim predsedstvom in verjetno tudi ne pod estonskim, ne vem pa kdaj, ampak bodimo optimistični. Hrvonš, še dodatno vprašanje? Ja, Želela bi, da spet kaj poveste o tej medijaciji. Pri medijaciji gre za to, da se ta zažene, sproži, potem pa je tudi pomembno vedeti, kaj ste se iz tega naučili za vaše lastno vodenje. Mene zanima, kako zdaj to pri vas deluje. No, v našem primeru je šlo za medijacijo pri Evropskem bančnem organu. Stvar je bila v tem, da je ena od držav članic bila resno zaskrbljena, da zaščita podružni, podružnice v tej državi ni bila dovolj upoštevana. No, kaj smo se naučili? Eh, skupine so včasih zelo kompleksne in je zelo malo manjvenskega prostora za obravnavo določenih tem, ampak nekaj, česar smo se eh, naučili, je relevantno za eh, Evropo in sicer res se moramo zavedati, kako pomembne, pomemben je eh, interni telak in emrelj to je potrebno uporabljati pri uh, vsakodnevnem poslovanju in potrebno je zagotoviti, da ta dva koncepta res deluje ta v praksi. To je glavna zadeva, ki smo se jo naučili, ne bi pa želela kaj več podrobneje povedati o tem. Najlepša hvala, zdaj smo res na koncu seznama, zdaj če kdo še želi besedo, jo lahko dobi. Prosim, da mi ne kažete to, Svenki Golt je naslednji. Ja, lep pozdrav, gospa König. Eh, glede na to, da večina govori angliško, bom tudi sam spregovoril v angliščini. Imam vprašanje, ki je verjetno precej relevantno. Eh, obstaja široka razprava in to se draža tudi na trgu o bankah, ki na trgu veljajo za banke, ki so na poti v propad ali je zelo verjetno, da bodo propadle. Uh, Eh, ali pa celo banke, ki so pod neposrednim nadzorom enotnega mehanizma. In vedno več ljudi je v dvomih glede tega, ali Evropska centralna banka ni že presegla eh, svoje, svojih regulatornih eh, meja. Eh, in eh, ali ni pretirano posegla pri bankah, ki imajo velike težave s slabimi posojili in ki jih vendarle ni razglasila za bankrotiranje ali propadne. Vi imate pristojnosti, da sami sprožite ta postopek in ravno eh, ta možnost eh, obstaja ravno zato, ker so imeli slabe izkušnje v preteklosti z eh, baroni, ki so presegali svoja pooblastila. In zdaj me zanima, ali ste vi eh, Eh, resno preučili določene banke, ki so pod neposrednim nadzorom Evropske centralne banke in ali ste razmislili o tem, da bi sprožili postopek reševanja sami. Zanima me, o čem ste se pogovarjali v odboru v tem kontekstu, kako daleč ste s pripravami, da bi banke, ki imajo velike težave s slabimi posojili, razglasili za banke, ki so propadle ali ki so na robu propada. No, spraševala sem se, kdaj bo prišlo to vprašanje. No, zato pa sem tu. No, ob, jasno je, da obstaja dvojni sprožilec in istočasno obstaja tudi dejstvo, da preučujemo vsako banko, vključno s tistimi bankami, ki so na bolj majavih nogah. E, imamo klasifikacijo za to in te banke zelo pozorno spremljamo. Ampak doslej mislim, da lahko rečemo, da trenutno moramo priti do sklepa, da banke sicer morda imajo precej težav in precej izzivov pred sabo, niso pa na, na robu propada, ampak to je analiza, ki stalno teče. Ustrajam eh, pa tu pri argumentu, da je to v prvi vrsti vprašanje za nadzornika, ki ima veliko bolj uh, ažurne informacije. Mi smo uh, v drugi liniji, mi to sicer preučujemo, spremljamo banke in če je bo potrebno, bomo uh, banke opredelili kot propadle ali kot na robu propadam. No, ste že podrobno preučili eno ali več bank po tej plati? Ste zaprosili za dopolnilne informacije, za to, da bi preverili, ali so odločitve oziroma neodločitve ECB, bi, ECB bile, na, uh, bile na mestu v vaših očeh? No, nikoli ne komentiram posameznih primerov, je pa vrsta situacij, ki jih zelo, zelo podrobno spremljamo. Če dovolite, lahko poveste, koliko primerov je trenutno take vrste. Ne, ker potem boste začeli to primerjati s svojim seznamom in kot rečeno, gre za več primerov, ne gre samo za enega ali dva. Hvala, dr. König. Čeprav imate še nekaj sekund, mislim, da ste dobili svoj odgovor. No, preden zaključim, pa bi želela dati na zapisnik tudi sožalje eh, tistim posameznikom in njihovim družinam, ki so izgubili življenje eh, v terorističnem napadu v, pred britanskim parlamentom. Vsaj dve smrtni žrtvi sta bili več ljudi resno ranjenih. Eh, zahvaljujem se vsem urgentnim službam, ki so se odlično odzvale eden od uh, umrlih pa je tudi policist, ki je danes popovdne služil pred parlamentom. Torej, naše misli so z njimi. Jutri do povdne začnemo ob devetih z letnim poročilom o SSN. Uh, eh, SSN. Najlepša hvala.